part with this. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich würde die Poštovane kolegice in kolegi, rad bi začel s sestankom. So. Dear colleagues at your Tako, spoštovane kolegice in kolegi, kot vidite, predsednika ni, žal je zbolel, tako da bom sam predsedoval prvemu delu tega sestanka od 17. ure pa bo prevzel kolega Ferber. Zelo sem vesel, da je z nami danes podpredsednika Tajnen, ki se bo mm, potem kasneje z nami lotil izmenjave mnen, Najprej pa še sprejetje dnevnega reda, da spremete dnevni red, prav. Druga točka, sprejetje zapisnika seje 12. januara 2015. Se vsi strinjate s tem zapisnikom, ko smo se sestali v odboru Ekon, nihče se, nihče temu ne nasprotuje, potem pa še sporočila predsednika, kar se tiče poročila IAP. kar se tiče poročila o Evropski investicijski banki, bomo nov datum sporočili k malu. Drugih sporočil nimam. Dobro, sedaj pa še enkrat dobrodošlica. Podpredsednik Katajnen, komisar za delovna mesta, rast naložbe in konkurenčnost. Vesel sem, da ste sprejeli vabilo k nam za prvo izmenjavo mnen glede osnutka zakonodajnega predloga o ustvarjanju vzpostavitvi Evropskega sklada za, investi, za strateške naložbe. 14. januarja je komisija to sprejela, do konca poletja 2015 pa bi naj to začelo delovati. To je natrpan dnevni red, natrpan urnik za sozakonodajalca. Svet je svojim delom že začel. Parlament bo kmalo sprejel formalno odločitev o organizaciji dela. Imamo soglasje tako glede Ekona in obora za proračun, da sta pristona po členu 55. Zato se je zauzemal Ekon in mislim, da je to najboljša možnost za združevanje makroekonomske in proračunskega znanja obih odborov. Seveda, mnenja odborov tistih, ki so bolj opleteni v finančno delo, bodo igrali tudi pomembno vlogo. Pobuda investicijskega načrta za Evropo je ena ključnih prednostnih nalog za Evropsko unijo. EIB bo odigrala ključno vlogo pri izbiranju in financiranju investicijskih projektov. Javna jamstva iz proračuna EU bodo omogočala učinek vzvodenja in bomo omogočali zniževanje tveganja za posojila. Odgovornost, demokratični nadzor sta ključni element v tem pogledu. Za zaključek, investicijski načrt je verjetno prvi pomemben konkretni makroekonomski korak na ravni Evropske unije od začetka ekonomske in finančne krize za zagon rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Resnično si želimo slišati več od vas, kako bo to izgledalo bolj podrobno in kar takoj vam predajam besedo, kajti vsi vemo, da morate ob 17. uri nas zapustiti, tako da bomo morali biti vsi disciplinirani. Če bomo disciplinirani, bomo lahko zastavili veliko vprašanj. Sedaj pa najprej vi za vaš vodni nagovor. Prosim. Hvala lepa, predsedojoči, gospe in gospodje, hvala lepa, da lahko bolj podrobno razložim naše zamisli v naložbenem načrtu. Pripravil sem nekaj prosojnic, vendar pa, ker imamo tehnične težave, ker nismo mogli poslati teh prosojnic, vam jih bomo poslali kasneje po elektronski pošti, pa tudi natisnili jih bomo. Uvodoma bi rad dejal, da je eden od razlogov, zakaj nimamo gospodarskega zagona, to, da ni dovolj naložb, ni povpraševanja in to tudi potem ne pomeni spobude za zasebni sektor, ni pa tudi ne ponudbe. Veliko držav članic ni dovolj konkurenčnih zato, da bi ustvarilo boljše poslovno ozračje za zasebne investitorje. Veliko držav članic je javne naložbe naredilo za tiste najpomembnejše, kar se tiče konsolidacije. Ko je šlo za vrčevanje, je veliko vlad rezalo prav pri naložbah. V idealnem svetu je raven letnih naložb nekje 300 milijard evrov več kot v tem trenutku. 2007 smo imeli vrhunec, naložbena raven je bila 500 milijard evrov više kot letos. Vendar pa dobro, tega ni potrebno doseči, ta raven je bila resnično visoka. Del tega vrhunca se lahko razloži tudi s tem, da je šlo za nepremičninski mehurček. Trajnostna raven je okrog 300 milijard evrov več na leto kot sedaj. Večinoma zasebnih, oprostite, večinoma javnih, pa tudi zasebne investicije. Je pa to ni strukturnih ukrepov, ki bo Evropo trajno spremenil v pozitivno smer. Trije elementi so pomembni. To je investicijski trikotnik za EU. Najprej novi sklad, Evropski sklad za strateške naložbe. Potem drugi so projekti z več tehnične podpore in tretjič. In to se mi zdi osebno najpomembnejši del, je poglobitev skupnega trga na različnih področjih. Vsa tri področja si bom bolj podrobno ogledal. Najprej prvi steber EISF, novi sklad, spada v družino Evropske investicijske banke. To je pravzaprav kar EIB sklad. Razlika pa je v tem, da bo investiral visoko tvegana, tvegane projekte. EIB ne sme preveč tvegati, kaj ti mora zavarovati svoj trojni A. Sedaj pa imamo novi sklad, ki bo lahko bolj tvegal. Drugi element, druga značilnost sklada je, da nudi posojila, jamstva in sredstva ne razdeljuje pa nepovratnih sredstev. Novi sklad ni torej stotstotno samo za javne naložbe, je tudi za zasebne in za skupna javno-zasebna partnerstva. Projekti so lahko delno financirani tudi prek strukturnih skladov, če bo potrebno. In potem zadnje načelo. Moral bi biti dopolnilen običajnemu posojanju EIB. Kajti ne želimo si nadomeščati zasebnih sredstev z davkoplačevalskim. Zamisel je ta torej, da bi mobilizirali več zasebnih sredstev za naložbe. Kje bo ponujal posojila, jamstva in sredstva? Najprej MSP-ji. V veliko državah si MSP-ji ne morejo posoditi denarja iz zasebnega sektora, so odvisni od bank. Banke pa iz očitnih razlogov, vsaj v nekaterih delih Evrope, ne posojajo toliko, kot bi morale. Zato v veliko državah se ekonomsko izvedljivi projekti ne financirajo. In MSP-ji ne ustvarjajo delovnih mest. Sredstva iz tega sklada bodo namenjena neposredno podjetjem, lahko pa imamo tudi posredniške institucije, kot so nacionalne promocijske banke ali kakšni skladi, ki si izposojajo denar od EISF-a, potem pa to posojajo naprej. Drugi del financiranja so infrastrukturni projekti. In tukaj spet morajo biti projekti visoko tvegani. Naj podam nekaj primerov projektov više tveganega ranga, kjer ne moramo zagotoviti zasebnih investicij v polni meri. Naprimer, nova tehnologija za solarne panele, potem energija valov, pametna mesta in podobno. V bistvu torej so to projekti, ki se zdijo ekonomsko izvedljivi in smiselni, vendar pa zaradi dejstva, ker nihče ne more jamčiti ustreznega donosa, kratkoročno in v veliki meri, mora nekdo prevzeti tveganje zasebnega naložbenika. In tukaj gre torej za jamstva. Jamstva gredo prek EIB in ker bo novi sklad potem prvi tisti, ki bo prizadečev prišlo do izgub, bo delil to tveganje zasebnega sektorja. In tako torej računamo na to, da bo potem tudi zasebni sektor investiral bolj tvegana področja, ker bo EB dal jamstvo za te projekte. Kar se tiče financiranja tega sklada, sklad EB bo začel posojati že več sredstev, MS pa jim še preden bo vzpostavljen sklad. In ta sklad bo skupni projekt komisije in EIB. In potem, ko bomo vedeli točno, kako ta sklad deluje, bomo lahko začeli posojati več sredstev MSP-jem. To se pričakuje. Pričakujem, da bodo MSP-ji dobili več sredstev posojil in več sredstev že v nekaj tednih. Bo pa potem to stalna praksa, ko bo sklad vzpostavljen. Toliko, sem, toliko o skladu EFSI. Morda naj omenim še to, Poleg tega sklada bo EB financirala v prihodnje, tako kot tudi do sedaj, posvila s približno 670 milijardami evrov na leto. Drugi steber je pregledni seznam izvedljivih projektov skupaj s tehnično podporo. Morda se to zdi precej enostavno in to tudi je. zamisel se je porodila, ko smo naprimer videli, da so nekateri upravljavci skladov in pokojninskih skladov menili, da je njihova vsakodnevna naloga investirati v infrastrukturne projekte. Je pa zelo težko izbrati projekte, ki so resnično izvedljivi. In potem so nas prosili, zakaj ne bi izdelali preglednega seznama, kjer bi imeli ekonomsko smiselne izvedljive projekte, izmed katerih bi potem lahko izbirali. Niso oni tisti, ki strukturirajo projekte, so pa oni tisti, ki jih financirajo. In ko gre za nekoga, ki podpira te projekte, naj se gre zasebne ali javne, lahko dobi podporo strani nove tehnične scheme na evropski ravni, kjer zbiramo strokovno znanje, ki ga že imamo iz komisije in iz EEB-ja, morda bomo najeli še nekaj novih ljudi in to osebe bo potem pomagalo tako zasebnim kot javnim promotorjem, da strukturirajo projekte. Tako bodo potem na seznamu in bodo potem v zasebnem sektorju lahko dajali, gledajte, tole je zanimivo, tole omrežje me zanima, to je točno tista naložba, ki je spremljiva in primerna za nas, za naš portfelj. Tako lahko pomagamo zasebnemu sektorju pri investicijah v evropsko infrastrukturo. Tretji steber pa je del skupnega trga. Mislim, da bo to največja sprememba za ustvarjanje delovnih mest in za našo ekonomsko vlogo, ne zelo kratkoročno, temveč srednje in dolgoročno. Vsi trije stebri so taki, da je potrebno jih zelo dobro usklevati, se usklevati med komisijo in Evropskim parlamentom. Resnično pa želim tudi, da izpostavite pomen poglobitve enotnega trga na energetskem, digitalnem, in drugih področjih. To je nekaj, kar lahko stvari dodano vrednost za integriranje Evropi. Resnično upam, da bo komisija skupaj z Evropskim parlamentom izpostavila pomen tega sektorja za naše države članice. To bo nekaj, kjer smo enotni, kjer ni ločnic, kjer ni razlik v politikah med severom in jugom ali shodom in zahodom ali karkoli že. To je skupno za vse. Še enkrat torej, resnično želim izpostaviti pomen sodelovanja obeh institucij. Moramo namreč vključiti v to tudi države, članice pri poglobitvi skupnega trga. Sestal sem se z Ansipom, ki je pristojen za enotni trg danes in dejal je, da ko gre v Pariz, in nosi kravato, ga nihče ne vpraša, če ima kritje kreditne kartice. Ko pa hoče kupiti digitalno sebino, naprimer šopek televizijskih programov iz Pariza, ga pa tako vprašajo, kje pa je bila izdana kreditna kartica. In to lahko potem torej, uporabljate povsod. Nimamo pa pravega digitalnega trga in to moramo spremeniti. Ne bom šel v večje podrobnosti pri teh sektorjih, želel sem samo izpostaviti pomen teh elementov. Sedaj pa še upravljanje sklada. Imamo usmerjevanje odbor, kjer so zastopane vse zainteresirane strani, trenutno samo komisija in EIB. Jasno pa je, da bodo tudi nacionalne promocijske banke in države članice lahko postale deležnice. Če se bo to resnično zgodilo, potem bodo tudi v tem usmerevalnem odboru. Tam se določa raven tveganja in tudi smernice za naložbe, na katere področje bi naj sredstva bila, za katere področje bi naj sredstva bila namenjena. Potem pa še investicijski odbor, drugo področje. To je ločeno, ločeno od usmerjevalnega, imamo ločnico med obema. Investicijski odbor je tisti, ki izbira projekte in tudi analizira projekte, izvedljivost in se odloča, kateri od projektov bo financiran. V tem dopisu imamo omenjenega direktorja in šest članov in šlo bo za javni razpis. Tukaj bi se ustavil, sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanja. Hvala lepa, predsedujoči. Thank you very much, Vice President. We have from now on exactly 19 minutes for question and answers. And I'm Lepa, sedaj pa imamo točno 19 minut za vprašanja in odgovore. Sekretarjat pa že pripravlja predstavitev žal je nismo mogli pokazati danes. Že pripravljam to, da vam bomo to poslali po elektronski pošti in to vam bo na voljo tudi čez nekaj minut v tiskani obliki. Sedaj pa imamo torej nekaj minut vprašanj in odgovorov, potem še en krok, če bo dovolj časa. Prvi na mojem seznamu je Pablo Zajba podpredsednik Jeles. Danke schön. Querido vicepresidente, muchas. Hvala. Spoštovani podpredsednik, hvala za razlage. Upam, da nam boste lahko povedali. Torej, še enkrat hvala. Rad bi vas vprašal, kakšni bodo učinki na realno gospodarstvo. Kako jih ocenjujete učinke tega investicijskega načrta in pa sklada za strateške investicije, torej tako imenovanega sklada EFSI? kakšen učinek eh, bo to imelo na BDP in pa tudi na eh, novo ustvarjena delovna mesta. Hvala. Thank you very much. Um, we have... Hvala lepa. Prešteli smo te investicije. in s temi 300 milijardami evrov investicij bi lahko ustvarili približno 1,3 milijona delovnih mest. Tudi ogledali smo si, kakšen učinek bi imel, bi imela poglobitev skupnega trga in ta seznam projektov, vendar pa 300 milijard evrov dodatnih naložb, če bo to resnično dodatek običajnim, bi pomenilo približno 1,3 milijona dodatnih delovnih mest. Nihče tega ne more jamčiti vendar pa to smo storili na podlagi metode, ki se uporablja v EU. 1,3 milijona delovnih mest, to je kar nekaj, to ni dovolj, seveda. Potrebno bo delovati na več različnih frontah, skupaj z izvedbo strukturnih reform v državah članicah, reformo monetarne politike in namembe sredstev za naložbe. To bi potem resnično pomenilo določeno spremembo. Eh, eh, ja, rad bi pa tudi izvedel, kako eh, komisija namerava zagotoviti, da bo izvedba potekala ustrezno, torej da bodo projekti izvedeni in da se bodo vključili tudi uh, zasebni investitorji. To je ena ključnih stvari za to, da bo načrt lahko uspel. Kako eh, to načrtujete oziroma kako boste zagotovili, da bo vse skupaj ustrezno potekalo? To je zelo pomembno vprašanje. Hvala lepa za to vprašanje. Najprej se moramo izogniti temu, da bi javna sredstva domestila zasebna. Sicer bo šlo za zapravljanje davkoplačalskih sredstev. Drugič. Projekti morajo biti izbrani po načeljih, ki jih imamo pri drugih politikah. Naprimer, digitalni skupni trg. To morda pomeni, da potrebujemo boljša omrežja. V nekaterih državah pa imamo področja, kamor zasebna sredstva ne sežejo zaradi tveganosti, ravni tveganja. In tukaj bi torej lahko omrežje razvili v javno-zasebnem partnerstvu. To bi bila dodana vrednost. Potem pa še nekaj, verjetno ste to že slišali. Ta sklad za večja tveganja me zares zanima. Na portugalskem sem bil kar nekajkrat, videl sem veliko donosnih, izvedljivih projektov, ki pa jih niso izvedli, zasebnih sredstev ni bilo zaradi tveganja. Potrebujemo torej katalizator. Nek katalizator, ki bo skušal prevzeti določeno raven tveganja za podjetja, za področja, ki so zanimiva in ki ne dobijo dovolj sredstev. In še končna točka, zagotoviti moramo, da bo izbirni postopek neodvisen in to v smislu, da ne bo političnega umešavanja, kajti to je tisto pereče vprašanje. Če bodo govorice, so dejali zasebni investitorji, da bi do tega lahko prišlo, da bi prišlo do političnega izbora projektov potem zasebni investitorji ne morajo vložiti svojih sredstev in niso pripravljeni prevzeti tveganja, če ne bo šlo za ekonomsko izvedljivost. Naslednji je Udo Bulman, SND. Prosim. Äh, Gospod podpredsednik Tajnen, v tem odboru smo z vsemi političnimi skupinami zelo veseli, da smo že imeli sestanek poročevalcev v senci, da smo sedaj na enake ravni kot odbor za proračun, da lahko sprejemamo to zakonodajo, vendar pa obstajajo vprašanja, ki jih je potrebno urediti centralno, sicer projekt ne bo izvedljiv. Prvič. Na področjih investicije, energetska učinkovitost, širokopasovnost, infrastruktura, promet in tako dalje in tako dalje, imamo po študijah komisije vsakokrat potrebo po začetnem zakonu, preden nastanejo donosni projekti. In taki projekti imajo pogosto visoko raven samofinanciranja in to je torej tista težava. Mobilizirati moramo sredstva tako na začetku, kako bomo to storili. Komisijo že tedne sprašujem o primerih, ki bi naj ponazorili, kako bi lahko izgledal projekt energetske učinkovitosti po Junkarjevem načrtu. Odgovora še nisem dobil. Potrebujemo dialog, sicer morda tehnologija ne bo delovala. In tukaj ne gre za ideologijo, gre za praktičnost. Potrebno je vstopiti v ta dialog še bolj intenzivno in čisto praktično govoriti o tem, kako bi lahko kaj delovalo in kako bi spremenili stvari, ki ne delujejo, da bi delovale. Druga točka upravljanja, kdo odloča, investicijski odbor strokovnjaki ali EIB. Kdo je tisti, ki spreme dokončno odločitev in kdo je v parlamentu odgovoren. Kaj ti tvegam si napoved, da bo proračun Evropskega parlamenta in Evropske unije pomenil tisto dodano vrednost. Če razumem naše proračunske politike, kolege, prav, potem ne pomeni samo namenjati sredstev, če želimo biti odgovorni, temveč tudi je pomembna namembnost in O tem bomo morali veliko govoriti tudi v postopku soodločanja. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za vašo zamisel, da bi več pozornosti namenili energetski politiki in drugim prednostnim nalogam. Naložena politika rekla, da bo sledila smernicam politike, ki jih je sprejela komisija. Torej, posojila morajo iti tistim projektom, ki podpirajo druga področja in druge cilje, ki jih imamo, naprimer poglobitev skupnega trga in boj proti podnebnim spremembam ali pa podobna vprašanja. končna odločitev in izbor. Usmerjevalni odbor je tisti, kjer so udeležene vse zainteresirane strani in ti bodo imeli politične smernice, na katera področja ekonomije bi naj tekla posvila letos, pa potem naslednje leto in v kakšnem obsegu. Izbor projektov In končna odločitev pa bo na strani investicijskega odbora. To je politično neodvisen organ in zakonsko bodo oni podpisovali projekte oziroma bo to upravljalski svet EIB. Vendar pa tukaj ne sme biti nobene politične ocene. To je torej zelo pomembno, da se tega zavemo. Novi sklad deluje podobno kot skladi EIB. Ne gre za politično izbiro projektov. Zato bo ta odbor tudi izbiral projekte in tako bo torej tudi pri tem skladu, tako kot v drugih skladih EIB. Hvala lepa, sedaj pa za potero EKR. Hvala lepa, dobrodošli v našem odboru, komisar Katajnen. Eden ključnih programov tukaj je pomankanje naložb in tudi konkurenčni nismo več. Ena od rešitev bi lahko bila ta schema evropskih investicij. In seveda si želimo predvsem zasebnih, vse lepo in prav. Mislim, da ni nikoga, nobene skupine, ki bi mislil, da je to slaba zamisel ali napačna pobuda upam, da bo šlo vse skupaj v pravo smer. Vendar pa ostaja veliko vprašanj, kako se tega konkretno lotiti in potem po teh odgovorih bomo vedeli, ali je vredno to pobudo podpreti ali ne. Teh zadev smo se že dotikali. Naj omenim vprašanja, ki smo jih že slišali strani predhodnikov, preden lahko investiramo, potrebujemo kapital. Zato je ključno vprašanje, ali bomo lasniški kapital lahko zagotovili in kako. Zamisel je bila taka, da bi lasniški kapital naj začel teči, če bi bilo tega nedeljeno. Ali pa to pomeni, da bi potem zasebni sektor prevzel vso tveganje, javni sektor pa je pobral dobičke. Kaj pomeni to? Kaj pomeni ta delitev tveganja in nadrežba javnega sektorja? in zasebnega sektorja. Zanima me, kakšne konkretne rezultate komisija pričakuje od projektov, kakšne ukrepe pričakujete in kako boste merili konkretne rezultate, na podlagi katerih bomo ocenjevali, ali je projekt uspešen ali ne. In še kratko vprašanje, kakšen je urnik za te projekte, kako, kdaj lahko začnemo. To je zelo pomembno vprašanje. Jaz, ki ste, ste kalvo paketi ste dali. Hvala lepa. Kar se tiče prosojnice in predstavite, to boste dobili po elektronski pošti, tako da boste kmalo lahko si to ogledali, kmalo boste to dobili tudi v tiskani obliki. Tveganja in donos. Novi sklad bo deloval kot banka. To pomeni, da je namen seveda delovati pozitivno z dobičkom, vendar pa govorimo o visoko tveganih naložbah, tako da bo verjetno prišlo tudi do kakšne izgube. Če pa že pride do izgube, je potem smisel v tem, da bo novi sklad EFSI torej nosil te izgube, prevzel te izgube. Če pa bo seveda celoten projekt ena sama izguba, bo trpel tudi zasebni sektor. Na splošno, na letni podlagi ali na podlagi treh let, pa mora biti investicijska politika taka, da bomo imeli več dobička kot izgub. Če pa bo prišlo do izgub, potem bodo javna sredstva prva na fronti. To je točno tisti razlog pri teh projektih, zakaj bi naj zasebni sektor tudi pritegnili v visoko tvegane projekte. Namen ni uporabiti davkoplačevalskih sredstev za posvila za projekte, ki bi tako ali tako pritegnila zasebni sektor. Ravno nasprotno, dodana vrednost je ta, da potem ti visoko tvegani projekti tudi dobijo sredstva iz zasebnega sektora, ki jih sicer ne bi in financirajo tudi MSP-je. Torej, schema prve izgube. Jaz postavljam, da brez tega to ne bi delovalo, sedaj pa tudi vemo, da nimamo dovolj sredstev za visoko tvegane projekte in bolj tvegane MSP-je. Tako bi torej lahko mobilizirali nove naložbe v višini 300 milijard evrov in to bo stvarjalo tudi delovna mesta. In to bo potem merljivo. In potem bi lahko dejali tudi, da naložbeni načrt sam po sebi ne spremeni vseh težav. Vendar pa, če bodo naložbe začele teči, bo to imelo pozitiven psihološki vpliv In zato spodbujamo zasebne naložbe. Če bomo vse skupaj ustrezno zagnali, če bo sta komisija in parlament hitro darovala, bo to ustvarjalo tudi, tudi pozitivna pričakovanja v zasebnem sektorju. Hvala. Thank you, Vice President. Next one for the Alde. Hvala lepa, podpredsednik. Naslednja je Kora von Novichhuizen Alde. Hvala lepa, komisar Katajnen, dobrodošli spet v parlamentu. Hvala lepa, da ste prišli. Prvo vprašanje zadeva EFSI. Se strinjate z mano, da je novi investicijski sklad nekaj, kar ne sme biti samo javni element, mora investirati v projekte za trajnostno rast ki zagotavljajo trajna delovna mesta in se ne osredotočati samo na hitre dobičke, kakorkoli ima bilo to že je. Potem drugo vprašanje, to zadeva vaše sporočilo kot komisije, da bi kaj najbolje izkoristili porožnost znotraj pakta za stabilnost in rast. No, lahko date nekaj več podrobnosti o pomenu naknadnih in polno izvedenih strukturnih reform. Ali menite, da s tem komisija meni, da lahko blaže obravnavamo nekatere države, če se samo predstavi načrt za strukturne reforme, ne da bi strukturni ukrepi bili sprejeti, strani nacionalnih parlamentov in ali se kot komisar za konkurenčnost strinjate, da je v veliko državah članicah prepotrebno izvesti strukturne reforme in da sam strukturni načrt brez izvedbenih ukrepov ne ponuja dovolj jamstva, da bodo take ukrepi dejansko tudi izvedeni. Zato to potem naj ne bi bilo jamstvo za blažjo obravnavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naš namen je, da torej uporabimo novi sklad za dolgoročnejše naložbe, za tiste, ki lahko ustvarijo novo rast, potencijalno rast in tukaj gre veliko krat za bolj tvegana področja. Seveda, so lahko področja, kjer bo donos predvsej hiter, čeprav gre za večje tveganje. Včasih to tudi pomeni, da je možno za dobiček večja in za donosnost večja. Vendar pa, predstavljam si, da se bo sklad osredotočal na pomoč pri projektih nove tehnologije. Energetski sektor je zelo dober primer. Urbano načrtovanje, na primer, lahko ustvari nove priložnosti za te tehnologije. In novi sklad lahko potem deli tveganje zasebnega sektorja. Tako bi torej lahko potencijalno dolgoročneje ustvarjali rast. Je pa kar nekaj vidikov pri tem. Države, kjer je primaklaj nižje 3 odstotkov, bodo blaže obravnavane, če bodo pripravile strukturne reforme in jih izvajale. Sprejemanje odločitev glede reform pa je sledeče. to mora sprejeti, te ukrepe mora sprejeti ali vlada ali pa parlament ali pa oba. Videli smo dobre namene, dobre načrte, vendar pa samo načrte niso dovolj. Potrebno je načrte uresničiti. Seveda, ko potem pravljamo naknadne analize, obstaja tveganje, ali se bodo načrti izvedli. vendar pa države, ki izvajajo državne strukturne reforme in ko so enkrat bile sprejete v parlamentu, potem jih je smiselno uresničiti, sicer ne bo prišlo do pozitivnega vpliva, dolgoročno gledano. In potem, če države namenjajo kapital novemu skladu, potem ta sredstva ne bodo sprožala postopkov prekomernega primankljaja in tudi projekte znotraj tega lahko obravnavamo na podoben način. Hvala lepa. E. Hvala lepa. Naslednji na vrsti v imenu skupine GUE e NGL. Hvala lepa. Vsi soglašamo s tem, da Evropska unija dan danes doživlja paradoksalne razmire. Imamo države, ki eh, bi se lahko vključevali, ampak tega nočijo in druge pa, ki imajo težave. Imamo proizvodne zmogljivosti, ki se ne izkoriščajo, visoko brezposelnost ni sposobnosti za nakupe in v tem kontekstu, v ta kontekst se uklaplja ta naložbeni načrt. Najpomembnejša stvar za me in tudi za mnoge državljane je to, da si zapomnimo, da določenih stvari ne moramo razumeti. Nemogoče je razumeti, kako eh, Evropska centralna banka ne more eh, financirati tega načrta, ampak potem pa izjavlja svojo pripravljenost za, na milijone in milijone evrov in inicira v finančni sistem. Tega ne moramo razumeti. Ne razumemo, zakaj je to mogoče. Ne razumemo, kateri je katere splošno usmeritev, ki je, se je drži Evropska unija, kar pa zaradeva naložbe imam konkretne skrbi. Izvedljivost eh, tega naložbenega sklada. Sem že, sem že postavil to vprašanje, ampak ne razumem, eh, v čem se eh, to, vse to razlikuje od pakta za eh, zaposlovanje, ki smo ga sprožili leta 2012 in ki ga potem nismo nikoli izvedli, to je še vedno ostalo samo na papirju. Tukaj dajemo prednost projektom, ki imajo pomembne razsežnost za leto 2015-2016. Smo že v letu 2015, torej kako je mogoče uresničiti vse to, če pa ne razmišljamo o dolgoročnih projektih, ki so tisti, ki imajo daljnosežne se posledice, potem pa izbor eh, projektov. Nimamo nacionalne kvote, ne razumem zakaj. Imamo tehnični odbor, ki bo moral izbirati in odločati. Tudi, Razmere so nekam nejasne. Imamo že veliko projektov, več kot sto, ki eh, so že eh, v sklopu teh eh, usmeritev. Vsi ti projekti bi lahko že bili sprejemljivi socialnega zornega kota. Tudi Nemčija, Španija so sta predstavili projekte za kar nekaj milijonov evrov. Samo te tri države skupaj že bi porabile 158 milijard, torej polovico uh, sklada. Ali bodo vse um, države res lahko izkoristile te možnosti prenositi se, ki najbolj naj, potre to potrebujejo? E, Hvala lepa. Torej, to uh, je predvsem sklad, ki je namenjen MSP-ju, če si to želijo, to je izvedljivo. In torej, novi sklad bo zagotavljal posojila za MSP-je, In eh, to tudi prek Evropskega investicijskega sklada, ki ga morda nekateri že poznate, zato da bi zagotovili ravno posojila za MSP-je. In potem FC bi lahko odkupoval deleže oziroma obveznice oziroma vrednostne papirje. 2012. Takrat smo povečali eh, kapitalska sredstva za to, da bi povečali možnost posojanja kreditiranja strani EIB-ja, ampak eh, ni prišlo do razpoznavne razlike eh, in iz dobro znanih razlogov nismo zagotovili dovolj naložb. Zdaj pa je več likvidnosti na trgu, podjetja so nekoliko bogatejša, kar moramo pokriti so predvsem tvegana, tvegani projekti. Financiranje torej bolj tveganih projektov. Omenjali ste. kako bi lahko zagotovili, da finančna sredstva bodo, oziroma jamstva bodo šla dejansko eh, tistim državam, ki to najbolj potrebujejo. Vse skupaj je odvisno od tega, kako bodo promoterji znali uveljavljati svoje projekte oziroma kako države članice bodo predvsem eh, spodbujale inovacijske sklade za pridobivanje potem sredstev iz FCA, ki ga bodo potem eh, preusmirile v MSP-je oziroma v ustrezne projekte. Torej, sklad kot, ta, kot taka, niti komisija, niti nihče drug ne bo silil, uh, da bi da se denar stekal v eno ali drugo regijo. regijo. Bodo torej eh, posamezni pobudniki morali znati ustrezno zaprositi za sredstva in prikazati svoje projekte moramo tudi zagotoviti, da bodo posojila dosegla vsa območja v Evropi. Naprimer, če bomo ugotavljali, da se bodo sredstva stekala samo v močnejše države, seveda to ni naš namen. Moramo ustvariti določen portfelj Eh, in eh, pri tem eh, se posvečati predvsem ustreznem izboru tega portfelja, zato da bomo zagotovili okrepljene posojilne zmogljivosti za določena območja. Seveda, določene regije in določene države predpostavljajo večje tveganje. In a, trenutno sredstva EIB-ja a, niso šla, se niso stekala ravno v ta najbolj tvegana območja. Naslednji na vrsti za zelene, gospod Otoson. Hvala, gospod podpredsednik. Hvala, da ste prišli. Nekaj vprašanj imam. Nam lahko potrdite oziroma poveste, koliko držav članic je potrdilo že prispevke k temu skladu. Lahko smo prebrali v tisku da je Italija zadržana, nimamo pa nobenih eh, novic o drugih državah, ali so temu skladu naklonjene ali ne. Nam lahko poveste kakšno novico v zvezi s tem. Druga stvar, eh, schema o uporabi eh, evropskega proračuna za jamstvo. Ali ste naredili tukaj kakšne študije v zvezi s troškovno učinkovitostjo? naprimer eh, sredstva za Connecting Europe Facility, torej kako je bilo s tem, ali ste izvedli kakšno študijo glede koristi in stroškov eh, izvajanja teh projektov. Mm, potem pa še nekaj v poročilu, ki ste ga predstavili. Eh, tukaj naj bi imeli zdaj skupino za opredeljevanje projektov. Zanimajo pa me kriteriji, ali bo vsaj v kakšen Eh, konkreten kriterij, eh, naprimer eh, kriterij, ki je zanimiv za mojo skupino, je, da nek projekt spoštuje okolje oziroma je okolju prijazen. Hvala. We, we don't have, uh... Hvala. Nimamo seznama držav, ki bi želele uh, prispevati kapitalska sredstva v sklad. Uh, imamo določene vlade, ki so že postavile v stik z nami in bi želeli imeti več podrobnosti, naprimer o, o tem, kako bi delovala uprava oziroma o namenu sklada kot takega. Sicer, če obstajajo vlade, ki želijo sodelovati, zdaj že razpolagajo z bolj podrobnimi informacijami, naprimer vse te podrobnosti bom posredoval na svetu ECOFIN in uh, odvisno je od posamežne države, da uh, odloča o tem, kdaj želi začeti sodelovati in uh, pač uh, ugotavlja, če je ta projekt zanimiv za njo. Če kdorkoli od vas želi podpreti ta pro, projekt, seveda uh, bi uh, vaša pomoč lahko bila več kot dobrodošla, če bi poskusili prepričati svoje vlade, kajti na tak način bi povečali naše posojilne zmogljivosti. Trenutno sredstva prihajajo iz CEF oziroma iz obzori 2020, tako kot ste povdarili tudi vi sami. Kot veste, to sta sklada, kjer sredstva niso uh, dodeljena na podlagi držav in uh, poskušamo torej izkoristiti ta sredstva, hkrati pa, saj osebno tako razmišljam, uh, lahko imamo 2,6 eh, milijarde iz vzori eh, 2020, potem eh, je očitno, da raziskave morajo projeti večji delež, kajti uh, zdaj mnogokratnik je 1,7 in torej inovacije raziskave morajo projeti več, večji delež v obliki posojil, ne v obliki nepovratnih sredstev in zato smo tako želeli prioritizirati dodelitve, zato da bomo spodbudili tudi temeljne raziskave, kajti za to področje je zelo težko predobivati posojila, to velja tudi za inovacije. In še zadnje vprašanje o naložbenih kriterijih. Seveda bomo morali vse skupaj proučiti in to bomo storili pozneje. Ampak si lahko predstavljam, da eh, kriteriji ne bodo enoznačni. Potrebno je zajeti širšo paleto, preden se odločamo za projektno kreditiranje, in pri tem moramo poštevati vse prioritetne politične panoge, kot naprimer eh, izboljševanje energetske učinkovitosti oziroma tudi eh, podnebne spremembe. Zdaj pa za skupino EFDD, Patrik Lenf. Dobar dan, gospod Katajnen. Naj se pridružim tistim, ki a, eh, si želijo videti prosojnice, ki se nam jih obljubili. A, pa čeprav verjetno eh, to bo neke vrste priročnik eh, za, za starše, eh, ki imajo poredne otroke in moram reči, da bi si želeli zagotoviti ustrezne potrošniške trge, trdne pravice za potrošnike, socialne pravice. Vi ste govorili o naložbenem načrtu v višini 300 milijard evrov, ampak vemo, da imamo veliko sredstev, ki enostavno ležijo na računih v bankah. Velike, veliko naložbenih skladov sploh si ne želi vlagati v evro območje evro eh, dejansko očitno ni ustrezno sredstvo za naše gospodarstvo vsaj v zadnjih letih, ki velja samo kot neke vrste notranja eh, menjalna, menjalna vrednost, ampak ne velja na vzven in ki to je neke vrste kot zatočišče za brezupna gospodarstva. In eh, torej, kako bi lahko ustrezno proučili in ocenili vaš eh, napredek, ko pa nimamo konkretnih eh, kriterijev za ocenjevanje, na primer, dolgoročnega zaposlovanja in ustvarjanja novih delovnih mest. Zdaj pa še volitve v Grčiji. Ali upoštevate tudi, kako bodo demokratična vzvodja lahko lahko vplivala na vse to. Recimo, kako mislite, da boste uresničevali vaš naložbeni eh, program? Eh, kako eh, mislite, da bi vas lahko prepričali, da ustrezna rešitev bi bila zapustitev evra? Nacionalna gospodarstva tako bodo lahko imeli spet svoje menjalne tečaje in obrestne mire, ki bodo odražali njihove prednosti in slabosti. Kaj ne ne mislite, gospod Katajnen, da to bi bil najboljši kataliz, katalizator za gospodarsko obnovo? Hvala. Hvala lepa. Eh, torej, eh, primerjalne vrednosti, tako kot sem že prej povedal, poskušamo mobilizirati zasebna sredstva za to, da eh, usmerimo dejansko izvedljive projekte, ki bodo odgovarjali potrebam realnega gospodarstva in uporabljamo zasebni denar kot uh, vzvodje. Želeli bi uh, ustvariti 1,3 milijone novih delovnih mest v Evropi s temi sredstvi, ampak zelo težko je zagotoviti katerokoli uh, količinsko, torej kvantitativni cilj. Uh, in torej zagotoviti konkretne številke. Gre za tvegano financiranje. Torej, seveda lahko se pogovarjamo o tem, kako je lahko bolj ali manj razumno in kako je bolj ali manj potrebno. kakšne vrste zakonodajo eh, bomo sprejemali in eh, kaj bo šlo skozi parlament in skozi svet. Ne mislim, da je evro raz, zaradi katerega je, eh, so države članice in nacionalna gospodarstva tako nekonkurenčna in zaradi in ni razlog za uh, pomankanje rasti v naših gospodarstvih. Uh, obstajajo še, še mnogo drugih razlogov. To je stvar, o kateri se še lahko dolgo pogovarjamo, stvar je izredno sporna, ampak mislim, da je euro stabilizator in da je naša nacionalna odgovornost tista, ki pravzaprav primankuje in ki jo pogrešamo v številnih primerjih. Nacionalne vlade morajo biti odgovorne za svojo konkurenčnost in Evropska unija jim lahko samo pomaga in jih podpira v določeni meri, ki pa ne sme biti večja tudi od nacionalne odgovornosti. Hvala lepa. Naslednji na vrsti je gospa Kapel. Ja, Hvala lepa, predsedoči, podpredsednik. Danes je bilo posredno že govora o zbiranju sredstev za jamstveni sklad, ki bo temelj EPSI-ja. Kot veste, gre za 8 milijard evrov, ki bi dvotretinsko naj prišlo iz obzora 2020 iz raziskovalnih sredstev in iz aranžmaja za povezovanje instrumenta za pozvanje Evrope. To je vodilo do kritike tudi strani industrije, da bi morda lahko namnili tudi strukturne sklade, sredstva strukturnih skladov ali kmetijska sredstva. Bi pa seveda potrebovali soglasnost, če bi želeli spremeniti to v okviru večletnega finančnega okvira. Moje vprašanje se nanaša na to, ali je možno dolg in instrumente refinanciranja EFSI-ja uskladiti. Ste preverili, ali bi strukturni skladi lahko omogočili, da bi tukaj brez sklepa sveta v javnostnem skladu lahko ta sredstva uporabili in bi tako optimizirali strukturne sklade in zadostili zahtevam računskega sodišča. In potem še nekaj. Pridobili naj bi zasebna sredstva in investirali v tvegane projekte. Kakšen donos pa ponujete tem zasebnim investitorjem? Seveda torej, gre za razliko, ki so projekte na področju izobraževanja ali pa na področju, ki je visoko tvegano. Torej, kakšen bi naj bil donos, kajti če ne bo donosa, verjetno tudi naložb ne bo. Hvala lepa. Naj povem, da sklad oziroma komisija eh, ne more vnaprej povedati, kolikšen bo donosa tukaj je stvar um, trga in uh, zasebnih uh, naložbenikov. Novi sklad um, deloma torej nosi določena tveganja. Mi želimo samo pomagati novim podjetjem in podjetjem, da se odločajo za nove in visoko tvegane projekte. Torej, ta sklad je eh, namenjen temu, da se ustvarjajo javno-zasebna partnerstva, kjer naj obe strani vidijo določeno rentabilnost in perspektivnost. Zato je tudi težko pritegniti vse države članice. Naprimer Španija je že nekaj postorila, kar velja omeniti in eh, zelo čest, bi čestital eh, španski eh, vladi, ki zagotavlja 5 milijard za MSP-je, eh, ki se poslužujejo strukturnih skladov. To je projekt, eh, to je največji projekt, projekt največje razsežnosti, ki se navezuje tudi na strukturne sklade in ki uporablja potem dodaten finančni instrument in eh, to eh, bo prav gotovo zelo pomagalo in spodbudilo eh, španskemu sektorju malih in srednje velikih podjetij. Veliko bi se morali naučiti od njih in to uporabiti tudi v drugih državah. Prišlo je do določenih kritik, predvsem, ko govorimo o 2,7 milijard, ki bi jih vzeli iz programa obzorje 2020. V uh, svoji prejšnji karieri sem bil vedno član odbora za izobraževanje in raziskave v eh, našem nacionalnem parlamentu in moram reči, da se moramo odločiti, ali naj uporabljamo 2,7 milijarde eh, za raziskave ali pa eh, da to namenimo za druge potrebe. Vsi so zainteresirani za financiranje raziskav in inovacij in za ustvarjanje vzvodi na tem področju. Temeljne raziskave eh, morda ne potrebujo toliko tega, ampak inovacije, zasebne raziskave, ki vodijo v inovacije, tam se potrebujo posajila in uh, včasih je uh, to celo bolje kot eh, dobivati brezplačna uh, sredstva, kajti na tak način uspemo ustvariti veliko bolj učinkovita vzvodja za to vrstne raziskave. Hvala lepa. Drugi kroga vprašanj se začenja z gospo Evo Lanovo. Hvala, predsedujoči. Uh, Hvala lepa in dobrodošli tu pred nami, podpredsednik eh, komisije. Hvala lepa, da ste se vzeli čas, da nam predstavite sklad EFSI. Eh, kar zadeva eh, vzvodja, ki naj bi dosegla svoj polni potencial, bi morali najprej opredeliti visoko tvegane projekte, ki jih ne bi uresničili na drugačen način. Glavna naloga investicijskega odbora bo ravno o iskanje in opredeljevanje teh eh, ekonomsko izvedljivih eh, visokotveganih projektov. Eh, ali se predvideva kakšna posebna geografska prerasporeditev ali ne bi bilo pametno si zamisliti nekega mehanizma, ki naj zagotovi uravnoteženo porazdeljevanje teh sredstev v upoštevanju različnih gospodarskih pogojev in naložbenih okolij v različnih državah članicah. Pomembno bi bilo tudi povdariti, da ob predpostavki, da bodo vsi ostali pogoji enaki, potem geografsko revnejše države, ki pa bi imele višjo stopnjo socialnega donosa, bi in ki bi lahko doprinesle k ustreznemu delovanju notnega trga, bi lahko bile deležne neke pač, eh, prioritete. Ali mislite, da lahko zagotovimo, da finančno podporo iz eh, sklada eh, ne bo privedla do še večjih geografskih, regionalnih razkorakov? in glasovalne pravice v upravi, v usmerjevalnem odboru bodo proporcionalne sorazmerne z finančnimi prispevki oziroma deleži udeleženih strani. Kako si predstavljate, da bo prišlo do uveljavljanja te požarne stene, firewall, med investicijskim odborom in upravo, kako bo ta, to jamstvo delovalo? Hvala lepa. Gospa Panova. Tehnična pomoč je izredno pomembna, glede na uh, to, kar ste omenjali. V Romuniji so uh, ljudje izražali podobne skrbi. Strongest Ljudje se sprašujejo, ali sredstva ne bodo šla v um, recimo ekonomsko močnejše predele Evrope. Tehnična pomoč je instrument, vam lahko zagotovim, ki služi za pomoč vsem državam članicam, tako da vsi imajo korist od tega. Če si ogledamo Bolgarijo oziroma Romunijo, in nekatere druge države, potem vidimo, da je potencial za rast veliko večji kot pa v drugih delih Evrope, kajti raz, razvoj bi moral biti hitrejši, morali bi imeti več gospodarsko zvedljivih projektov. Odvisno pa je od tega, kako bo eh, lahko se eh, zasebni sektor odzval z eh, takimi ekonomsko izvedljivimi projekti in zaradi tega potrebujemo okrepljeno tehnično pomoč. In, eh, in predvsem potrebujemo zasebno javna partnerstva in projekte. Kar pa zadeva deleže, bomo imeli proporcionalen sorazmeren sistem ampak ta požarna stena mora biti dovolj odporna. Uloga investicijskega odbora eh, bo dorečena na podlagi zakonodaje, tako da bomo zagotovili neodvisnost. Hkrati pa se bo treba držati tudi eh, političnih smernic, ki jih bo eh, oblikoval usmerjevalni odbor. Ampak eh, ne bo se dogajalo, da tiste države, ki bodo več uložile, ki bodo zagotovile večja kapitalska sredstva, bodo potem imele eh, pomembnejšo vlogo in večjo težo. Eh, ne, ne bo se dogajalo, da kdor bo več uložil, bo potem več predobil od tega. Hvala lepa. Naslednji na vrsti za skupino SND, gospa Marija Žuao. Tu sem, gospod eh, podpredsednik komisije, za kamero se skrivam. Torej, komisija je predlagala naj udeležbo v sklad EFSSI se odpre tudi za zasebni sektor in tudi za neevropske akterje. To bi eh, lahko bila občutljiva eh, točka, ranljiva točka v EFSI-ju. Torej, moje vprašanje je naslednje. Kako bi zagotovili, da bodo interesi Evropske unije prevladali, predvsem, ko gre za ulogo Evropske komisije in za ulogo Evropskega parlamenta. Imam pa še eno vprašanje v povezavi z ulogo ESIA pri zmanjševanju razlik med državami članicami, ko gre za naložbene zmogljivosti. O tem ste sicer že govorili v svojih prejšnjih odgovorih, ampak naj eh, tako povem. Lahko bi imeli državo članico z visoko kakovostnimi strateškimi projekti, to da država članica ne bi bila sposobna sofinancirati teh projektov, ker je podvržena postopku eh, presežnega primankljaja. Če je temu tako, potem S tem bomo še bolj povečali razkorak med državami članicami v zvezi z naložbenimi zmogljivostmi. To je tveganje. First. Hvala lepa. Torej, naša zamisel je tala. Če imamo nek eh, sklad ali zasebni sklad, ki bi, eh, ali državni sklad, ki bi želel sodelovati z tem, da obrezga določen kapital, mislim, da to bi bila zelo dobra zamisel. Jaz bi pozdravil ta zasebni kapital pri povečevanju zmogljivosti EFSI, ampak v vsakem primeru moramo zagotoviti, da kapital, ki se bo stekal v skladu od zunaj, ne bo vplival na naložbene politike Evropske unije, te torej, Evropske družine. z nami so se postavili v stik določeni skladi. Trenutno ne potekajo nikakršna pogajanja, ampak eh, izraženo je bilo zanimanje. In eh, ti skladi eh, so usmerjeni predvsem v donos, v rentabilnost, eh, jih ne zanima vplivati na eh, upravljanje z FCM, predvsem so bolj usmerjeni v eh, profil tveganja in v rentabilnost. Vsekakor Evropska unija bi, moral, bi morala ostati glavni eh, deležnik, glav, glavni delničar tudi razlike med državami članicami. Kaj naj povem o tem? Države članice lahko izkoriščajo strukturne sklade kot finančni instrument. To bi lahko bilo koristno za države kot, tak, kot tiste, ki ste jih omenjali. Torej, če država ne more razpolagati z priložnostmi oziroma nima priložnosti za naložbe zaradi dejstev, ki ste jih omenjali. To ne pomeni, da bo s tem še bolj povečala že, pre, že tako in tako presežni primankljaj. To je drug element in zato a, eh, tega ne bi uračunali v ta presežni primankljaj. Hvala. Eh, eh, po nedavnem predlogu komisije o fleksibilnosti pakta za stabilnost in rast eh, je rečeno takole. Če je država v postopku zaradi prekomernega primankljaja, ne more eh, sodelovati pri sofinanciranju. Da, takšno so pravila. Zlato pravilo bi pomenilo, da bi to šlo iz izračuna dolga in primankljaja vprašanje je zelo zapleteno in o tem smo razpravljali že v več priložnostih. Če bi obstajalo tako zlato pravilo, potem bi iz tega pravila izuzel raziskave in izobraževanje, kajti po mojem mnenju je to najboljši način vlaganja v prihodnost. Vendar pa tega nimamo zaenkrat. In če država članica nekaj sofinancira skupaj s sredstvi iz EFSI-ja, potem uh, uh, to ne bo sprožilo postopka zaradi prekomernega primankljaja, če država še ni tam, če pa je tam, pa se res pojavi uh, pri, problem. Gospod Niedermayer, ELS. Hvala in dobrodošli tukaj, gospod Katajnen. Sam bi rekel, da se da je Junkarjev predlog uravnotežen, ima predvsej močnih točk, ker sam bi rad vlade naučil, da naj denarja ne trošijo, ampak ga vlagajo. Mislim, da je to mm, bistvo, malo me skrbi fiskalno področje, uh, v nasprotju s kolegi iz skupine SND. Eh, kako učinkovit bo sklad, pa še ne vemo. Tega se bomo učili šele sproti. Imam pa nekaj vprašanj. Eh, vi želite eh, vključiti tudi zasebni sektor v upravljanje tega sklada. Moje vprašanje je pa, kje bomo, na kakšen način bomo vključili ljudi ali bomo ljudi eh, pritegnili z trga, strokovnjake in podobno. Druga stvar pa je naslednja. Ta sklad bi moral delovati kot zasebni sklad, kajti ne sme imeti političnega vpliva, nacionalnih preferenc in drugega. Ampak, če pogledam, kako delujejo drugi podobni skladi, potem vidim, da eh, favorizirajo večje projekte, kajti dela je za vsak projekt eh, enako veliko, torej boljši in večji kot je projekt, eh, tem bolje. Hm, poleg tega pa je treba upoštevati eh, tudi dobiček, ki ga bo vse skupaj prineslo in pa stroške. Kako boste zagotovili, da sklad ne bo deloval kot neko zasebno orodje in da ne bo skušal denarja dajati samo največjim projektom z največjim možnim dobičkom? Eh, ne moramo se izogniti eh, temu mm, uh, tej želji po uh, dobičku in pa uh, to bi torej morali preprečiti in zagotoviti, da bo sklad ustrezno deloval. Vaše vprašanje glede upravljanja je relevantno. Cilj je, da se ljudi najame na trgu. Vsak se lahko prijavi, kajti imeli bomo razpis. Pričakujemo pa, da bodo ti ljudje dobro poznali logiko in pa potrebe zasebnega sektorja. Kako se eh, izogniti temu, da ne bo sklad izbiral samo eh, najbolj dobičkonosnih in največjih projektov, To je zelo odvisno od eh, prijav, eh, kakšni projekti se bodo prijavili, kako veliki. Lahko si predstavljam, da tudi če bomo imeli smernice glede upravljanja investicij, bomo verjetno primerjali eh, projekte med seboj. In če gre za večjo naložbo, ki lahko ustvari več delovnih mest, primerjavi z neko manjšo, ki je mogoče bolj izvedljiva. Ne vem, kako se bodo v takem primeru odločili strokovnjaki. To je v rokah investicijskega odbora. Moramo pa si predučiti takšne situacije in razmisliti o njih. Sam bi rad kombiniral med manjšimi in večjimi projekti in eh, ko bomo imeli cilj, da se ukrepi potencijalna rast. Eh, v takih primerih so lahko manjši pilotni projekti izjemno pomembni, kajti taki projekti lahko tudi ustvarijo veliko delovnih mest, eh, vendar pa so v prvi fazi bolj tvegani. Hvala. Hvala. Na koncu pa je na seznamu še kolega Paul Tang, skupina socialistov. Hvala, hvala, da ste spet prišli v Evropski parlament, bili ste že v odboru za proračun, zdaj pa ste v Ekonu. Zelo poudarjate zasebne investicije. Eh, meni pa se zdi, da dobiček ne bi smel biti odvisen od tega, kako se financira, ampak od tega, da gre za javno zasebno partnerstvo oziroma za kombinacijo evropski proračun je omejen in zaradi teh omejitev v proračunu in posledično tudi v skladu se moramo osredotočati na uh, visoko tvegane zasebne naložbe. Ali bo možno, da se bo poudarek prenesel? in sicer z zasebnega v bolj javne investicije, če se bo ta sklad e, razširil in bodo prispevale države članice. E, potem pa še drugo vprašanje. E, rekli ste, da spodbujete nas, da v državah članicah spodbujamo vlade naj prispevajo v ta sklad. Kaj pa vi delate za to, da bi države članice v to prepričali? Hvala. Razlog, zakaj se osredotočamo na zasebne naložbe, je, da je tu problem. Zasebni sektor v Evropi ne vlaga toliko, kot bi lahko in kot so včasih vlagali. Naš eh, zasebni sektor je bogatejši kot prej, ampak iz več razlogov tega denarja ne uporabljajo. In, uh, svojih prihodkov ne dajejo v um, izvedljive projekte. Zato smo ustvarili ta sklad, da bi pritegnili tudi zasebne investitorje v porazdelitev tveganja. Potem pa še države, ki so v procesu zaradi prekomernega primankljaja in ne morejo sofinancirati. Če bi investiral zasebni sektor v teh državah in bi si na ta način porazdelili tveganje, bi to prineslo spremembe. Tam, kjer obstaja običajna stopna zasebnega vlaganja eh, je tudi več eh, delovnih mest in na ta način bodo države dobile več dohodkov eh, v svoje proračune. Javni sektor tudi seveda vlaga v prihodnost, to je dobro in države članice spodbujam, da naj se zauzemajo tudi za javne investicije, tudi pri konsolidaciji proračuna. Upam, da sem v redu razložil, zakaj se osredotočamo toliko na zasebni sektor, kajti investicije na tem področju niso dovolj močne. Z državami članicami vse čas razpravljam o priložnostih na tem področju. Sklad lahko deluje tudi brez prispevkov držav članic. Ampak, če bodo države članice vložile dodatni kapital, bo več denarja za posojila in. Eh, več evropejcev bo dobilo delovna mesta. Pa še nekaj glede javnih investicij. Novi sklad eh, na tej stopni brez prispevkov držav članic eh, lahko v treh letih posodi 60 milijard. EIB e pa že prispeva 60 do 70 milijard na leto. In tukaj gre predvsem za javne naložbe. Vice President, dear colleagues. Um... Hvala, gospod podpredsednik. Drage kolegice in kolegi, upam, da razumete, da ne bomo imeli postopka CatchDI. Držati se moramo urnika. Ura je 4.32. Eh, ob eh, pol šestih pa pride k nam predsednik EIB, gospod Hojer v tem času pa moramo obravnavati še poročilo eh, Ludvikson. Ne smemo priti v situacijo, ko ne bomo imeli časa, da bi razpravljali o vseh predlogih sprememb eh, pri tem poročilu. Hvala, gospod Katajnen, da ste prišli k nam in hvala za vse odgovore. Dobro, zdaj pa še spodbujanje dolgoročnega sodelovanja delničarjev. Gospod Ole Ludvikson nam bo predstavil eh, svoj pogled na predloge sprememb. 198 eh, jih je, glasovali pa bomo v odboru Ekon 23. in 24. februarja. Uh, upam, da bo dovolj časa za razpravo. Gospod Ludvik, se ni izvolite. Hvala. Najprej bi se rad uh, zahvalil kolegom za zanimivo razpravo, ki smo jo imeli do zdaj. Rad bi se vam zahvalil tudi za vse predloge sprememb, ki jih trenutno obravnavamo. Uh, zelo različni vidiki so predstavljeni v njih in trenutno smo v dobrem položaju, da izboljšamo predlog komisije pri številnih pomembnih eh, točkah. Obstajajo pa seveda še številni izzivi in eh, težko bomo rešili vprašanje odnosa med posameznimi predlogi sprememb. Na številnih področjih so mnenja zelo raznolika. Mm, nekaterim ljudem ta predlog sploh ni všeč in bi ga radi kar ukinili. Eh, sam pa sem prepričan, da obstaja tudi dobra srednja pot pri številnih eh, spornih vprašanjih. Pri mnogih točkah lahko najdemo rešitev, ki bo omogočila ustvarjanje dodane vrednosti. obstaja skrb, da je predlog preveč ambiciozen. Eh, tukaj govorimo o transakcijah eh, med povezanimi stranmi. Mogoče bi se morali bolj osredotočiti na mm, pravno besedilo oziroma na pravne vidike. Eh, veselim pa se že tudi vaših mnen. Mislim, da rešitve niso črno-bele, ni Eh, samo ene poti, ampak je resnica pogosto nekje na sredini. Mm, ko gre za identifikacijo deležnikov, eh, imamo tukaj različne informacije in mislim, da lahko oblikujemo stališče, ki ga bo lahko podprla velika večina. Mm, tukaj gre tudi za določbo transparentnosti, to velja tudi za te določbe. Mm, potem imamo določene predloge sprememb o investitorjih in o upraviteljih premoženja. Mislim, da razlike pri vseh teh mnenjih vendarle niso nepremostljive. Rad bi poudaril, da obstaja tudi visoko soglasje pri nekaterih drugih točkah, pri eh, prejemkih eh, imamo zelo različna mnenja in eh, skušati bomo morali najti kompromis. Vedno bo nekdo nekaj pridobil in nekaj izgubil. Vsak bo nekaj pridobil in izgubil. Mm, potem moramo imeti nek model eh, prejemkov oziroma nagrajevanja projekt ni enostaven, ampak poskusiti moramo. Glede transakcij med eh, povezanimi stranmi potrebujemo tukaj uravnotežen predlog. Sam se bom osredotočal predvsem na transparentnost. Um, obstajati mora enotna zahteva po transparentnosti na vseh straneh in s tem mislim, da bomo lahko rešili večino problemov. Eh, pri teh transakcijah. Če bodo deležniki lahko eh, spremljali, kaj se dogaja, potem eh, bomo lahko zaustavili številne nepoštene prakse, ki se v tem trenutku dogajajo. Pri drugih elementih sem lahko fleksibilen, ampak ključ tega poročila je v preglednosti. Pa še ena splošna pripomba, ko berem ta predlog. Uh, se mi zdi, kot da bi skušali nekako uskladiti notranji trg, ga poenostaviti. Za deležnike naj bi postalo lažje sodelovanje prek meja, trenutno morajo preseči številne ovire in upam, da bomo s to zakonodajo lahko te ovire odstranili. Ta predlog pa lahko vidimo tudi kot eh, prvi korak proti uniji kapitalskih trgov. Vsi pravimo, da si želimo to izgraditi in. Eh, na tem ozadju zelo težko sprejemam argument, da v običajnih primerjih, mm, da bi eh, s tem predlogom škodili enotnemu trgu. Ne. Eh, vsi želimo razvijati notranji trg, zato potrebujemo moč in primerne instrumente, da bomo to obravnavali. Če ne bomo ustvarili funkcionalne unije kapitalskih trgov, potem Eh, bomo imeli samo nacionalne pristojnosti za eh, upravljanje podjetij. In to bi bilo napačno. Veselim se že razprave v prihodnih tednih in prepričan sem, da lahko upravimo tukaj zelo pomembno delo. Hvala. Hvala lepa, Ole. Najprej Andreja Švart, poročevalec v Senci e LS. Hvala lepa, predsedoči. Najprej hvala lepa za uravnotežene besede kolege Ludvigsna, s katerim sem prejšnji mandat že pripravljal eno od poročil. Takrat sem bil jaz poročevalec, on pa poročevalec v senci. Strinjam se z njim, glede tega, kar je dejal, da je resnica nekje vmes. Seveda, zadevo gledam z nekoliko drugačnega vidika odbor za pravne zadeve še vedno razmišlja o tem, da bi to poročilo celoti zavrnil. Kakorkoli že, stališče je lahko takšno ali drugačno, vendar pa moramo razmisliti, kako bi, kakšno bi naj bilo naše stališče do m, mm, stališča Juri. Zakaj Juri zahteva celovito zavrnitev? Zato, ker je ta predlog splošno skupščino precej spremenil. Saj v kontinentalnem sistemu ni bilo tako, da bi bila skupščina organ odločena, sedaj pa bi to postalo. Zato je to nekoliko sistemsko vprašljivo. Torej poslovanje s povezanimi osebami kot edino področje so odločena za skupščino. Preden pa se lotim in poglimimo to, bi rad najprej povedal, da se veselim, da je kolega Ludvikson in že prej sva se sestala, pokazal odprt za te predloge, da bi jih lahko predlogih sprememb še nekoliko združili. Mislim, da ima prav, ko pravi, da je podjetniško upravljanje in seveda, zato je to direktiva, nekaj, kar mora omogočiti trajnostno, dolgoročno nagrajevanje, zagotavljanje plač In tukaj je moja polna podpora. Vendar pa, da bi sedaj ta skupščina postala organ odločena, tu pa sem skeptičen. Čeprav, seveda, sem za enotni skupni trg. In kar se tiče kapitalsko usmerjenih podjetij, moramo to razvijati, vendar pa moramo biti ciljno usmerjeni. In eno stransko opredelitev skupščine kot organa odločanja, pa mislim, da to ni korak skupnemu trgu za kapitalska podjetja, kot omeni Ludvikson. Zato sem v svojem imenu, v imenu politične skupine, podal kar nekaj predlogov sprememb. Se bom potem s kolegom Ludvigsnom za serem pogovoril. Kar se tiče preglednosti pri plačah, in vzpostavite to povezave skupščino, lahko spostavimo. Vendar pa skupščina ne sprejema odločitev, ker ni za to. Konec koncev pa bo seveda predsedstvo, če se skupščina pogovarja o tem, moralo upoštevati mnenje skupščine delničarjev. Lahko pa najdemo kakšno bolj enostavno pot za ohranitev različnih sistemov, ki jih imamo po državah članicah, pa ga hkrati zagotovimo tudi potrebno preglednost. Podobno velja tudi um, s povezanimi podjetji, za ravnanje s povezanimi podjetji in osebami. Tukaj mislim na primer na Italijo. Italija je že lani skušala precej doseči v enem od zakonodajnih predlogov. Mi pa smo to postavili pod vprašaj. Mi seveda podpiramo odgovornost, želimo pa še vedno, da bodo podjetja lahko dobro delovala v verigi, v dobavni verigi. Hvala lepa. Hvala lepa. Swinburne, EKR. Chairman, Mr. Fox apologizes. Hvala, gospod Fox se upravičuje, eh, ker danes ne more biti tukaj. Eh, bom pa jaz v njegovem imenu povedala njegovo mnenje. Pustil mi je nekaj eh, zapiskov, sama ne poznam dosije, tako da bom eh, prebrala njegove opombe. Zadovoljni smo v IKR, e da se komisija želi ukvarjati s tem. Pomembno je, da deležniki sodelujejo v vodenju podjetja, poleg tega je transparentnost pomembna, strinjamo se. Uh, da je udeležba deležnikov pri vodenju podjetij zelo pomembna. Zavedamo pa se tudi, da obstajajo različni modeli deležnikov po Evropski uniji, zato bi bilo zelo težko eh, imeti enoten pristop v vseh okoliščinah po celotni EU, zato je subsidijarnost tukaj zelo pomembna. Eh, skušamo izboljšati udeležbo deležnikov, ampak izogniti se moramo tudi nepotrebnih ovir za podjetja. Eh, gospod Fox bo sredot, se bo osredotočil pri svojih amadmajih na plače, na uh, izvedljivost uh, te direktive in še na nekaj stvari. Mislim, da se moramo izogniti konfliktom interesov in povečati transparentnost. Na ta način bomo zagotovili, da bo plačila politika podjetij v prihodnosti bolj jasna in razumljiva. Obstajati mora tudi povezava med strateškimi cili podjetja in plačilom ter rezultati podjetja in eh, to je zelo podobno zahtevam, ki se že eh, izvajo v Združenem kraljestvu od leta 2013 naprej. Gospod Fox eh, zahteva tudi razmerje, ki se mora zagotavljati na letni ravni. In cilj tega je, da se bolje uskladijo informacije, ki jih dobimo z dolgoročnim načrtovanjem in pa investiranjem podjetja. Eh, same številke bi lahko bile tudi kontraproduktivne, če pa eh, ta, eh, to razmerje prilagajamo na letni ravni, pa to pomaga razumeti delovanje podjetja. Pri usklajevanju te direktive s prejšnjimi bi morali pozornost osvetiti tudi kolektivnim schemam, in pa vsemu, kar, na kar se osredotoča investicijske strategije. Gospod Fox se bo osredotočil na individualne posamezne uh, mandate. Poleg tega je treba proučiti prakso v državah članicah in ugotoviti, ali je ta pravica uh, deležnikov, uh, ali velja uh, za tistih pet odstotkov uh, Uh, transakcij podjetja. Gospod Fox eh, meni, da moramo biti previdni, ko se osredotočamo na eh, tržne eh, vrednosti oziroma ko izhajamo iz trga. Še vedno je treba ukrepati, da se bo zagotovilo ravnoteže med pravicami deležnikov in da se bodo izboljšale izmenjave prek meja vse skupaj pa ne sme preveč obremeniti podjetij. Gospod Fox se zaveda pogajanj med odborom Juri in Ekon, kajti pri tej direktivi ima ta oba odbora pristojnosti in upam, da bosta oba odbora lahko prispevala svoje znanje v koristi direktive. Hvala. Kora von Juvenhuizen. Kora von Juvenhuizen v imenu skupine Alde. Hvala, zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Ludviksenu in pa poročevalcem Senci za ta predlog. Naš skupen prispevek je lahko zelo koristen za to, da se predlog izboljša. Cili eh, so obetajoči, eh, gre za izboljšanje trajnosti in konkurenčnosti eh, podjetij, ki kotirajo na borzi z večjo udeležbo deležnikov. Nekaj elementov pa ne podpiram, naprimer cilji se mi zdijo dobri, eh, vendar pa sredstva za dosego ciljev niso vedno ustrezna. Eh, udeležba deležnikov mora biti v središču upravljanja podjetij, vendar pa ne eh, verjamem v pristop komisije, torej enoten pristop, ki bi veljal povsod. Države članice se morajo same odločiti, ali želijo mm, razširiti zakonodajo na tem področju. Direktiva bi se morala osredotočati na urejanje po načelu, fleksibilnost je tukaj ključnega pomena. Moj ugovor eh, se navezuje predvsem na identifikacijo eh, deležnikov, potem na javno objavljanje, eh, na plače in pa nagrajevanje oziroma na tisto razmerje, ki smo ga omenjali. Podjetje mora imeti možnost, da identificira svoje deležnike. Eh, zato, da se poveča transparentnost. Sama bi rada povdarila, da uh, morajo informacije o deležnikih uh, ostati uh, zasebne oziroma se mora tukaj spoštovati varstvo podatkov. Torej, samo če ne gre za negativno vplivanje na konkurenčnost podjetja, potem uh, so informacije lahko objavljene, sicer pa ne, kajti v tem primeru bi bilo vse skupaj kontraproduktivno. Glede politike plačil, eh, mislim, da bi države članice morale imeti fleksibilnost, da uh, deležniki glasujejo o tem. Mm, nisem zato, da se uh, predpisuje razmerje uh, v plačilih oziroma v plačah direktorjev in zaposlenih. Eh, če bi imeli nek, neko fiksno razmerje, potem bi to vodilo v uh, probleme, predvsem pri podjetjih, ki delujejo čezmejno. Uh, ko pa gre za uh, posle s povezanimi strankami, se morajo države članice odločiti ali uh, dati tem strankam možnost glasovanja. Različna podjetja imajo različne strukture, številne države članice imajo že urejene te posle s povezanimi strankami in strankami je to tudi zapisano v zakonodaji držav članic. Države članice pa bi morale imeti tudi možnost, da iz tega glasovanja izzamejo eh, dnevne običajne transakcije, eh, če se jim na ta način povečajo stroški in upravno breme. Eh, transparentnost, trajnost in konkurenčnost evropskih podjetij bi moralo biti vodilo pri tem dosjeju. Naslednji GUE, Viegas. Muito obrigado. Portanto, trata-se de um documento importante que, no fundo, revela aqui. To je zelo pomemben predlog in odraža, kako tržno gospodarstvo želi obravnavati uh, nasprotujoče si interese, kajti tukaj imamo elemente, ki so si v nasprotju. Uh, E, tukaj imamo tudi e, načelo e, akterja, ki je tudi v prvotnem predlogu. Ta predlog je zelo težko oceniti, kaj ti problema se loteva na napačni strani. Temeljni problem tukaj je potreba, da deležniki tudi imajo eh, kratkoročne koristi. Ampak mi pa si tega ne želimo. Želimo si, da imajo podjetja nek eh, trajnosten razvoj, načrte in uh, da posli potekajo na transparenten način. Transparentnost je tukaj seveda ključnega pomena. Če se osredotočamo samo na uh, deležnike, tu ni dobro. Edini način, kako rešiti to nasprotje, je, da skušamo najti način, kako bodo podjetja uh, imela neko dolgoročno in trajnostno vizijo in potem moramo v to vizijo vključiti tiste, ki jih vse skupaj najbolj zadeva, tako na uh, kratki kot na dolgi rok. Pa tukaj ne gre samo za. Uh, delničarje, ampak gre tudi za lokalno skupnost, eh, za družbo, za zaposlene in tako naprej. In mislim, da bi morali iti v to smer. Tako bi lahko zagotovili trajnostno upravljanje podjetij. In tega si za podjetja tudi želimo. Naši predlogi sprememb bodo šli v tej smeri. Če si želimo, da bo demokracija šla tudi izven podjetja, potem moramo zagotoviti, da bo obstajala boljša povezava med podjetji, delavci, lokalnimi skupnostmi, sindikati in tako naprej. Ti so namreč najbolj zainteresirani za dolgoročno preživetje podjetja. Delničari seveda imajo legitimen interes in jih ne kritiziram. Njihov interes pa se osredotoča predvsem na likvidnost podjetja. Zdaj pa še plače, e, mislim, da imamo tukaj priložnost, da gremo še dlje. Predlog je zelo zadržan in tudi ni konsistenten, če si pogledate zadnje publikacije Evropske unije. E, razmerje med najvišjimi in najnižjimi plažami je 1 proti 86. To je razlika med e, direktorjem in pa med uh, uh, zaposlenimi, ki šele začnejo delati v podjetju na uh, najnižji stopni. In to ni sprejemljivo. Tukaj potrebujemo eh, neke kriterije enakosti, ki bodo tudi politične narave. Uh, govorimo pa predvsem o preprosto o enakopravnosti in pravičnosti. Hvala lepa, še daj pa še zeleni, prosim. Zadnja poročava, kosenci. Hvala lepa naj povem, da smo pozitivni do namenov poročevalcev in s predlogi spremem želimo okrepiti poročilo in predlog komisije. Želimo zagotoviti boljše odnose med delničarji in tistimi, ki upravljajo z njihovimi naložbami. Skrbijo pa nas predloge sprememb nekaterih, ki kažejo pomankanje volje po preglednosti. Če želimo, da bomo dobro sodelovali na konkurenčnem trgu in v interesu deležnikov in delničarov, je to pomembno urediti na ustrezen način in bodo naložbeniki morali vedeti točno, v kaj investirajo. Sredotočamo se na tri področja. Najprej večja preglednost in več informacij za delničarje. Drugič, zmanjševanje tveganja na skrižje interesov med posredniki in naložbeniki in bolj proaktiven pristop do delničarjev in odeleženih strani. Želimo si več preglednosti in bolj temeljitega poročanja. V 88. predlogu spremembo želimo obvezno poročanje o dobičkih, ki so bili izplačeni. Želimo si več podrobnosti tudi v 197 in 198. Tukaj se revidira direktiva iz leta 2004 o nekaterih zahtevah. Potem pa še zaslužke v določenih državah in zahteve, da države članice ponudijo vse informacije iz tretjih držav, kjer imajo podružnice. V teh predlogih sprememb vključujemo obvezno poročanje o premoženju v bilančnih sotah podjetij. Prav tako želimo tudi podrobne okoljske informacije in predlagamo vključitev nasedlega premoženja tudi kar se tiče premoga, ki ga ni mogoče uporabiti. Seveda, če se zanašamo na vosilna goriva, potem napredka ne bomo mogli doseči. Prav tako pa morajo organi delničarjev biti imenovani raje paneli delničarjev, in morajo olajšati razprave in stike med upravljavci in delničarji. Prav tako si želimo vključiti v zainteresirane strani tudi lokalno skupnost in stranke. Pri neizvršnih direktorjih potrebujemo fiduciarno pravilo za to, da bi izrazili, kako Pomembno je, da ne prihaja do osebnih navzkrižnih interesov. To bi pomenilo, da bi morali drovati samo v interesu delničarjev in ne v lastnem. In to bi pomenilo drugačen, drugačno razmere pri zaupanju. Pri zaupanju in ne bi prišlo več do zavajanja. Prav tako bi za sankcijo lahko imeli tudi stalno izključitev, izključitev neizvršnih direktorjev, če ne bi upravljali delo tako, kot je potrebno. Zahvaljujem se za dosedaj upravljeno delo. Čez dva tedna v Strasburgu se bomo spet sestali. Veselim se že tega sestanka. Hvala lepa. Ja, eh, Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci. Ob 17. uri je napovedan predsednik Evropske investicijske banke, v tem trenutku ga še ni. Ne bomo imeli široke razprave, vendar pa morda še kakšno vprašanje, pripomba, komentar, to bi še šlo, preden dobi besedo gospod Ludvikson. Želi kdo besedo? Ne. Potem pa dobi besedo kar Ole za zaključne pripombe. Hvala lepa za zanimivo razpravo. Slišali smo kar veliko različnih predlogov. Vem, kako pomembno je imeti tako preglednost kot tudi delujoč sistem za vpliv delničarjev. Storil bom seveda vse, kar je v moji moči, poskušal bom najti rešitve glede različnih vprašanj ki še niso razrešena in najti dober kompromis, tako da bi konec koncev lahko dosegli dogovor o tem predlogu. Veselim se torej razprave, ki jo bomo imeli. Veselim pa se tudi dosege dogovora iskanja kompromisov pri še perečih vprašanjih. Hvala lepa, Ole. 23. in 24. februar, kot rečeno. Takrat bomo tukaj v Boru Ekon glasovali tukaj. Pristojni odbor Juri. Mikrofon. Pristojni odbor Juri pa predideva glasovanje za 24. marec. Sekretarjat. Točni smo 17.00. Predsednik EB, gospod Hoer je tudi že prišel. Sedite se poleg mene. To je predsedniški pult. Okay.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 v ekonoizmenjavo mnen z direktorjem EIB. Letos bo izmenjava še prav posebno zanimiva, še prav posebno, kar se tiče naložbenega načrta, kjer je EIB eden najpomembnejših faktorjev. Ekon namerava odigrati ključno vlogo v parlamentu pri sprejemanju zakonodaje, ki jo je predlagala komisija o EFSI. Zato so stiki z EIB ključnega pomena. Dobro bi bilo, če bi v prihodnje imeli še kakšno podobno izmenjavo mnen v ekonu, da bi predstavili specifične pobude, kjer je v to vključena tudi EIB. Letno poročilo o dejavnostih EIB se običajno odvija v odboru za proračun. Letos pa bo tudi naš odbor pripravil lastno poročilo, poročilo na lastno pobudo o darovanju EIB. Španski kolega ima dobre stike z EIB in prav tako uveljavljamo stalno prakso, da obiskujemo EIB v Luksemburgu. Sedaj pa stoječa ura in pol. Najprej uvodne pripombe, uvodna izjava gospoda Hojera, ki ga spet pozdravljam, potem bomo kot na naših prejšnjih sestankih, kot na prejšnjem sestanku s podpredsednikom komisije Katajnano, imeli pet minut na slote za vprašanje in odgovor in potem še za dodatno vprašanje, če bo dovolj časa. Sedaj pa brez odlašanja besedo dobi kar predsednik Evropske investicijske banke, gospod Werner Hoyer, za uvodne besede na današnjo temo. Hvala lepa. Hvala lepa gospod predsedoči. Vidim veliko novih obrazov, veseli me, da sem spet tukaj. Predstavil bom to, kar smo počeli leta 2014. Občutek pa imam, da je letošnje leto še bolj pomembno. Tako da bom nekaj časa, če mi dovolite, izkoristil tudi za leto 2015 in naslednje leta, ne samo za 2014, 2012 in 2013. 2013 je bilo zelo pomembno leto za banko, polno izzivo, to je bilo prvo leto po kapitalskem povečanju banke, ki je bilo določeno leta 2012. Naj povem, da takrat to je bilo hitro po mojem prihodu, je bila banka v situaciji, ko smo morali iti na raven prekriznih časov, ko smo uporabili zelo veliko vero, da bi se borili proti prvemu valu finančne krize po propadu Lehman Brothers 2007-2008. Torej, viri banke so bili izkoriščeni za ta namen zelo učinkovito, po mojem mnenju, še prav posebno, kar se tiče Evropske industrije, tako velike kot majhne. To je pomenilo, da je do leta 2013 banka postala prociklična. Pogovarjal sem se s finančnimi ministri in jih poprašal, ali si resnično želite, da bi banka EIB postala prociklična v času, ko moramo se zoprstaviti z drugim valom velike finančne krize. Odločitev Evropskega sveta in finančnih ministrov je bila, da bankam namenimo kapitalsko injekcijo. Leta 2012, ko sem prišel, je banka imela bilančno soto približno 230 milijard evrov. Žal pa so države članice, ki so ustanovili banko leta 1958 z rimskimi pogodbami, pozabile plačati vsega. Manjkalo je kar nekaj sredstev. Torej, poleg tega je v naslednjih desetletjih banka tudi imela dobiček, to ni bilo nikoli razdaljeno, takrat 27 terici. To se je zbiralo tako, da smo imeli poleg teh 11 milijard evrov še ta dodatek in potem še finančno nekaj 10 milijard evrov. Ta sredstva bi naj uporabili za to, da bi sprožili dodatne naložbe po Evropi v treh letih. nekje v višini 180 milijard evrov v treh letih. To je bila obljuba. To so bila pričakovanja tudi tukaj. To je torej obljuba, ki nam včasih dela težave. To je predvsej velik multiplikator 18. Po prvih dveh letih pa lahko z veseljem rečemo, da bomo do konca leta 2015, tretjega leta, po finančni injekciji, gotovo daleč presegli 180 milijard evrov začetnih naložb, začetnega cilja. Torej, z tega vidika dobro deluje. To so torej razmere, ki smo jih imeli leta 2012 in potem 2013 je bilo seveda leto polno izzivo za banko. Kot si lahko predstavljate, ne morete enostavno reči, imamo vsako leto približno 20 milijard evrov dodatnih naložb in to bomo enostavno našli na trgu. Ne, to ni res. Tega se ne najde, trg je bil prazen in dolgo časa je trajalo, da smo torej dosegli to. Naj povem še nekaj, naj navedem še nekaj številk. AB je daleč največja multilateralna investicijska razvojna banka na svetu. Kar se tiče posojanja in izposojanja. Bilančna sota je več kot dvakrat taka kot eh, svetovne banke. Svetovna banka je dobro kalibrirana pri razvojnih projektih in ima 17 tisoč zaposlenih. Mi imamo 2 tisoč zaposlenih, pa dvakraten obseg. Torej, težko je pričakovati od tega osebja, da bi za 40 odstotkov povečali operacije z enega na drugo leto, pa nam je to uspelo. Do konca 2015, 13, oprostite, kot sem dejal, smo povečali za 72 milijard evrov nova posojila. 10 odstotkov tega gre v države izven Evropske unije za tiste, ki ste nove poslanci. 72 odstotkov v sosedsko politiko, vzhodna politika, sredozemlje ali srednjo Azijo, 2,8 odstotka pa za ostanek sveta. To lahko tukaj povem, na mednarodni ravni tega ne moramo omeniti, ker to bi bil diplomatski spor. Velika večina je torej znotraj Evropske unije ali v državah sosedske politike. Kar se tiče števil glede razdeljenih sredstev, te so tudi impresivne. 65 milijard, rekord 2014. To pomeni, da smo v zadnjih treh letih mobilizirali dodatnih 47 milijard evrov za posojila, poleg naših eh, temeljnih dejavnosti. In ker običajno ne podpiramo več kot tretjine, naložbe lahko to potrojite in ponžite stri in prijete do celotnega naložbenega učinka, ki smo ga dosegli leta 2014. Seveda, imamo tudi dodatne dejavnosti, o katerih pa ne bom podrobno poročal. Če vas to zanima, sem pripravljen o tem spregovoriti pri vprašanjih. Tukaj gre predvsem za MSP, prek Evropskega investicijskega sklada. Tukaj gre za sodelovanje komisije EIB. Mi smo večinski deležnik komisija manjšinski. Tako, take so torej razmere na grobo. Racionalizacija za kapitalsko injekcijo 2012, kaj smo storili s tega in kaj bomo storili do konca leta 2015, torej v treh letih. Sedaj pa Junkerjev načrt. Ta ima opravka povezavo tudi z volitvami v Evropski parlament in z izvolitvijo nove Evropske komisije. In potem komisija predstavi zamisli, jih predstavi parlamentu in Jean-Claude Juncker je to predstavil parlamentu julija. Želel je pripraviti načrt za delovna mesta in rast v EU. Želel je pripraviti načrt za naložbe v Evropi. Podlago za to imamo. Tukaj smo pri tem nekoliko pomagali leta 2014. Na začetku 2014 sem ekonomski oddelek, projektne inženirje poprosil, da naj pripravijo analizo o naložbenih verzelih v Evropi. Slišali smo pritožbe o pomankanju naložb v Evropi, rekel sem, To bi pa rad sedaj bolj podrobno analiziral. Analiza je bila precej jasna. Pokazala je, da od začetka finančne krize, od Lehman Brothers, da so se naložbe v vseh državah Evropske unije poprečno znižale za 15 do 20 odstotkov. Seveda, razlike obstajajo. Imamo države članice, ki jih je kriza prav posebno prizadela, kjer se je med 2007 in 2009 raven naložb znižajo tudi za 60 odstotkov. To je ta naložbeni razkorak. In če imate tak razkorak, takega obsega v dobi sedmih let, potem to pomeni poslabšanje kapitalske baze. In če potem k temu dodate še strašne razmere na področju posposobnosti med mladimi, potem lahko zaključite, da Evropa produktivnih virov ne izkorišča dovolj, da bi bila konkurenčna globalno gledano. To je eden od razlogov, zakaj nas konkurenčnost Evrope skrbi. Drugi razlog je drugi razkorak, to pa je inovacijski razkorak. EU je v razmerah, ko že več kot 15 let zaostajamo za glavnimi konkurenti v ASEANu, Koreji, na Japonskem, ZDA, v Kanadi kar se tiče inovacij na področju raziskovanja za 1,5 odstotka BDP. 15 let zaostajamo za 1,5 odstotka BDP-ja za raziskave in razvoj. To je še en razlog za manj konkurenčnosti. Torej, ko, so, ko me je gospod Juncker vprašal, kaj lahko storimo, da bi izboljšali evropsko gospodarstvo, da bi zagotovili rastne delovne mesta, smo dejali, mislim, da se moramo vrniti k višji ravni inovacij v Evropi, tako javnih kot zasebnih sredstev in moramo torej zagnati spet investicije v Evropi. Potem smo v ECOFINU slišali, ministri so dali, pa saj ni projektov, če ni projektov, jih tudi ni možno financirati. Potem pa smo dali, zakaj pa prihaja do tega razkoraka pri investicijah, ko pa se vidi posod podražanje, da imamo to tudi na javni strani. Zakaj tega ne zapolnijo zasebni investitorji? Analiza je bila večplastna. Lahko prihaja do pomankanja zaupanja, do zelo težkih proračunskih razmer v državah članicah v Evropski uniji in relativno visoka raven potrebe po tveganju, kar se tiče tehnološko zanimivih projektov. Torej, mešanica razlogov je bila, zakaj obstaja ta investicijska naložbena ločnica. To je ta razlika. Sedaj imamo kapitalsko injekcijo, prej nismo imeli. Torej, za razliko od DCB e je naša naloga resnično pomagati realnemu gospodarstvu. In zato smo se vprašali, kaj lahko storimo, da bi ta sredstva, ki so na voljo, resnično vrnili v realno gospodarstvo. Pregledali smo načine, kako lahko to storimo in ne začenjamo z Junkerjevim načrtom, kajti Junkerjev načrt ima nekaj pogojev, ki jih je potrebno izpolniti. Uspešen bo le, če bo A proračunski vir bolj izkoriščen iz EU, če bomo pritegnili več sredstev in če bomo tretjič zmanjšali tudi administrativna bremena. Ta postopek smo začeli, dejali smo, prav, predlagamo vam, parlamentu, da rezerviramo 16 milijard iz proračuna Evropske unije, ki bi končali kot subvencije ali nepovratna sredstva za jamstva in posojila. Banka EU je namenila še dodatnih 16 milijard in potem bi iz rezerve kot jamstvo za posojila proizvedli velikanski učinek vzvodane, ne 18 krat, 20 krat več, temveč 15 krat več. To se nam je zdelo odgovorno in realistično. To ni visoka znanost, to počnemo vsak dan. Če si ogledamo aranžma za deljene bremen, to počnemo že kar nekaj let, ko usmerjamo raziskovalne sredstva, naprimer v posojila in jamstva, na mesto v neposredna nepovratna sredstva. To je glavni razlog za Junkarjevim načrtom. ECOFIN se je s tem splošno strinjal, zdaj pa gre za podrobnosti pri Junkerjevem načrtu. Nekaj, kar nas frustrira, tako kot tudi vas, je, da Junkerjev načrt še ni popoln. EFSI, Evropski sklad za strateške naložbe, se še vedno pripravlja, vzpostavlja. Lahko torej samo povem, kako se skupaj zgleda, ni pa še celovite podobe. To bo potem pripravljeno v naslednjih mesecih. Torej, podlaga je sledeča sklad je struktura, ki je umeščena v EIB. To ni dodatna evropska institucija. To je bil eden od pogojev. Niso si želeli nove institucije, želeli so nekaj, kar bo že v okviru veljavnih institucij. Izbrali so si torej EIB za to. Mi torej upravljamo s tem skladom znotraj bančnih struktur. Gre za specifične razmere, ki so zelo pomembne za vas. Uporabljamo proračunska sredstva Evropske unije, če se strinjate za to kot jamstva. Nekdo mora torej preveriti združljivost teh posojil, ki jih dajemo s kriteriji spremljivosti za jamstvo, Evropske unije. In komisija vam je odgovorna, kar se tiče porabe sredstva Evropske unije. In zato bomo seveda preverjali tudi izpolnevanje pogojev za ta sredstva za jamstva in to mora torej biti strojeno tako, da se vse skupaj depolitizira, da imamo resnične strokovnjake, ki jih pritegnemo in investicijski odbor, namesto da bi to bil politični organ to je v bistvu v okviru komisije. Mislim, da bomo dosegli dogovor s komisijo, tako da bomo tudi mi lahko poslali naše strokovnjake, za katere menimo, da bi prispevali k dobremu delu. To bo usmerjal usmerjevanje odbor, ki bo podal smernice za način, kako naj odbor ravna s faktorjem tveganja. ta institucijski odbor, ta tehnokratski odbor strokovnjakov, bo podal odločitev, potem bo to predloženo pravnim strukturam banke, kajti vse, kar je v bilančni soti EB, mora biti pregledano, prevzeti se mora odgovornost in to počnejo seveda pravni odbor banke. Najprej upravljanje odbor, potem pa še odbor direktorjev. Svet direktorjev. Da bi vse skupaj bilo izvedljivo, boste komisija in banka nominirali direktore in pomočnike direktorjev, zato da bo ta postopek tekel znotraj struktur banke. Vprašanje udeležbe drugih v skladu, tudi to je pomembno in podpredsednika tajnenja o tem gotovo že poročal to lahko strije bolje kot jaz. Seveda pa države članice imajo možnost, da pritegnejo tudi zasebni sektor in promocijske banke. Na treh ravneh se lahko to dogaja. To je lahko gotovinska injekcija, lahko je povečevanje deleža banke prek kapitala EB ali pa se lahko to dogaja na projektni ravni, ko sofinanciramo z nacionalnimi organi za promocijo ali bankami za promocijo in to je osnovna zamisel kakršnekoli EB projekta tako ali tako. Po veliko pogovorih z vladami, promocijskimi bankami in zasebnimi investitorji sem gotovil, da bo to verjetno potekalo na projektni ravni in ne na ravni metastruktur. Kajti zasebni naložbeniki bi verjetno ne vlagali v tako imenovano črno skrinjo na mesto konkretne projekte, ki lahko točno ve, zakaj gre, ko ve, ali je to izvedel projekt ali ne. To, gospe in gospodje, je trenutno stanje, kar se tiče FCA sklada za dodatne naložbe. Torej. Imamo no, pa še dva dodatna elementa, ki sta ključna pri uspehu. En element so MSP-ji. V tem trenutku so glavni prejemniki posojil EIB. 23 milijard približno. Smo posodili 235 tisoč MSP-jem za leto 2000, leta 2013. To je torej približna številka. 23 milijard, to je kar precej. Bomo pa ta sredstva, ki so na voljo MSPM, prek Evropskega investicijskega sklada, nadgradili sredstva iz Junkarjevega načrta. Potem pa lahko tudi svetujemo MSPM in to so zaključne besede to svetovanje je še prav posebno, vedno bolj pomembno pri uspešnosti projektov. Pred desetletjem smo imeli veliko pritožb glede težav novejših držav članic EU pri uporabi strukturnih skladov. Absorpcijska zmogljivost v veliko držav članicah je bila zelo nizka. Te države so jasno dejale, potrebujemo posojila, potrebujemo pa tudi tehnično podporo in finančne nasvete pri razvoju projektov v naših državah. Torej, smo službo, svetovalno službo razvili kot nekaj za javno-zasebno partnerstvo in potem tudi svetovalno s komisijo za svetovanje pri projektih, ki potrebujejo strukturno skladnost v Evropi. Premijer in predsednikom držav sem tudi povedal, da ne moramo več razlikovati med starimi in novejšimi državami članicami. Te novejše niso več tako nove. In nekaj starih državah, članicah tudi vidim področja regije, ki potrebujejo te svetovne službe. Torej, ena od načinosti, kar je načrta, bo tudi, da presežemo razlike med starejšimi, novejšimi, zahodom, shodom, jugom, severom, kar se tiče svetovanja, tako na tehnični kot finančni ravni. To je bilo moje poročilo, upam, da nisem bil predolg. Je pa veliko negotovosti glede njunkarjega načrta, zato ker ni dovolj informacij, ker ni dobro utemeljen. Sedaj sem skušal pokazati, prikazati svoj, svoj, svoje gledanje na Junkarjev načrt. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hoer. Hvala lepa, gospodu Simonu, da je vodil sestanek v prvih dveh urah, sedaj bom prevzel sam, torej ste obdani z Nemci. Upam, da se dobro počutite. Tako, sedaj pa pet minut za vprašanje in odgovor. Kdo izkoristi pet minut, sam za vprašanje ne bo imel časa za odgovor, ne bo imel pravice do odgovora. Nimamo prav veliko časa, tako da je potrebno biti strok. ELF, Ludek Niedermayer, prosim. Uh, welcome, Hvala lepa. Dobrodošli, gospod predsednik. Nadaljeval bom z logiko razprave, kot smo imeli z gospodom Katajnenom, kar se tiče podrobnosti glede FCA. Mislim, da je to dobra poteza, kako bi vlada bila bolj odgovorna za naložbe v proračun. To je pilotni projekt in mislimo, da mora postati uspešen. Zato smo odgovorni. Sedaj pa nekaj tehničnih podrobnosti. Najprej, kar se tiče izbire projektov, kot ste dejali, bo te izbirala skupina tehnokratov. Dobro se mi zdi, da želite ta sklad narediti tak, da ga politika ne bo preveč vodila in da bo predvsej usmerjen na zasebna sredstva. Seveda pa ne gre za to, da želimo maksimalizirati donosnost sklada, želimo maksimizirati vpliv na projekte kot celoto. Ne gre samo za sestavne dele, ki bo financiral sklad, gre bolj za osredotočenost na končne rezultate. In tukaj prednostne naloge javnega in zasebnega sektora niso enake. projekti, ki jih bo sklad financiral, morajo biti tisti, ki sicer ne bi dobili finančne pomoči. In upam, da bo investicijski zbor to tudi upošteval, ne pa samo najboljši možen pozitivni vpliv na donosnost. Torej, resnično moramo zagotoviti, da bo dana prava dodana vrednost za gospodarstvo. In potem drugo, še bolj tehnično vprašanje, to se zatika vprašanja, da imamo veliko vzvodanja, da torej nimamo veliko sredstva na razpolago, želimo pa povečati zmogljivost absorpcije za tega projekta, kajti če tega ne bo, potem ne bo dodane vrednosti. Imamo torej malo sredstev, tako da so stroški pomembni. Ko pa gre za sofisticirani investicijski sklad, so ti stroški običajno visoki. Zanima me torej, kakšna je stroškovna struktura sklada, kakšna bo upravljanska pristojbina, kakšne bodo administrativni stroški, izdatki, kako bomo zagotovili dovolj sredstev za socialno dimenzijo EFSI-ja. Gospod Hore, prosim. Eh, Hvala lepa. To je kar precej pomembnih vprašanj in ne morem še odgovoriti na vsa. Pri nekaterih vprašanjih smo še v fazi pogajanj. Kar se tiče financiranja med komisijo in EB smo po leti sklenili sporozum, kjer smo govorili tudi o plačilu storitev banke strani komisije to ureja komisija. Ta sporozum je bil težak, te, težko dosegljiv. Junija 2014 smo to dosegli in sedaj želi komisija uporabiti ta sporozum. Vendar pa, kar se pristojbin tiče, še ni vse dorečeno, tukaj so še spolna vprašanja, tukaj se bomo še borili. Ne moramo se seveda delati, da vse skupaj nič ne stane. To nekaj stane, to je vsežen postopek. Drugič, vloga odbora. Odbor dobi predloge po tem, ko banka želi preložiti projekte investicijskemu odboru. In potem ta presodi, ali so izpolnjeni kriteriji za jamstva. ali to ustreza kriterijem in politiki banke, ki jih definiramo z vladami, s parlamenti. Kar se tiče energetske politike, obnovljivih virov, podnebne politike, to mora biti sklenjeno po postopkih banke. In zato se potem o tem odloča v pravnih organih banke. In potem še nekaj. Ni naloga investicijskega sklada in tudi ne EIB financirati projekte, ki bi tako ali tako bili podprti. Torej, moram biti prisotna evropska dodana vrednost, vse, kar lahko zasebni, zasebni sektor sam stori, naj kar stori. Hvala lepa. Sedaj pa Peter Simon, socialisti in demokrati. Hvala lepa, predsedojoči. Tudi jaz imam tehnično vprašanje. Zavedam se, da je veliko odreženih pri, pri konkretnih strukturah banke. Sedaj pa vaše mnenje. Če skupina tehnokratov odloča o tem in tehnokrat ima pozitiven pomen, ne negativen kot običajno v nemščini. Kako bomo zagotovili, da bomo pri projektih resnično izpostavili težišča pri projektih, ki smo se jih zadali tudi na posameznih področjih pri politiki EU. Raziskave v primerjavi z regionalno politiko, naprimer, kakšno je razmerje v primerjavi z drugimi, kako bomo torej zagotovili, da bodo težišča evropske politike, kot smo jo oblikovali mi tukaj v parlamentu, spoštovani tudi pri izbiri projektov. In potem drugo vprašanje. 15 let sem aktivno sodeloval pri strukturnih skladih na različnih ravneh. In vem, poznam veliko težav, ki jih imamo tukaj. Kot nekdo, ki nadzira projekte, ki ugotovi, kateri projekti so potrebni. Po eni strani imamo preveč birokracije, po drugi strani pa želimo odpraviti to birokracijo, vendar pa potem odbor za regionalni razvoj, na primer, pazi tudi na to, da ne bi napak porabili sredstev in kritizira komisijo, če se sredstva porabijo na napačen način če bomo to storili tudi tukaj, bomo spet na enakem. Kako bomo zagotovili, da je birokracija za MSP-je odpravljena in kako bomo zagotovili optimalno uporabo sredstev in kar se da malo zlorab. In tretje, zadnje vprašanje. Iz mojih izkušnje ene najmočnejših nemških regij vem, da čeprav menimo, da imamo dober sistem financiranja, še prav posebno, kar se tiče inovativnih manjših startupov, imamo največje težave. Da je težko najti naložbe. pri manjšem projektu, ki zahteva ogromno vložka na ravni osebja, toliko kot pri večjih projektih. Kako naj torej MSP-ji tudi pri začetnih projektih zagotovijo ustrezno porabo sredstev? Odhaja dve minuti. Torej, če si ogledate posamezna leta, potem lahko ugotovite, da je financiranje, torej iz 23 milijard na 70 milijard, kar se energetska učinkovitost in podnebne spremembe tiče, da je vse to že vključeno. Inovacije, infrastruktura, to so področja, na katera se osredotočamo. In to, na to moramo paziti. In potem, če bomo v prihodnje uporabili del sredstev za jamstvo Evropske unije za zmanjšanje tveganj, potem boste pri tej razdelitvi pritežiščih Evropskega parlamenta, morali zagotoviti tudi odgovornost. To že torej resnično jemljamo resno. Pri klasičnih projektih, ki smo jih imeli, ki tvorijo 75 odstotkov naših projektov, nam je to uspelo in sedaj se bomo trudili, da bi nam to uspevalo tudi v prihodnje. Pri tem Tudi kar se tiče zakonodaje, ki se sedaj uvaja prek dialoga, bo parlament poskrbel za to, da proračunska pristojnost, ki jo parlament ima, ne bo izginila. Pri tej temi sem zelo, zelo občutljiv. Kar se tiče prave birokracije, pa moram reči, da smo na pravi poti, nimamo končnega stika s strankami, smo posrednik. vendar pa tudi tukaj želimo nekaj storiti. In potem, to je bila vaša zadnja točka, ne na zadnje, smo sedaj dosegli tako stopno poročanja in kriterijev za izpolnjevanje zahtev, da so posojila postala nezanimiva celo za veće banke. In to je veliki ziv. Tukaj moramo stvari spremeniti v naslednjih letih. V Evropi, kjer je 80 odstotkov financiranja podjetja strani bank, in to je predvsej neugodno, v primeru ZDA, kjer je 70 odstotkov financiranja kapitalskega trga. Zato je torej pomembno, da Evropski investicijski sklad kot skupni produkt komisije in EIB predstavlja največjega financerja projektov globalno gledano, ker je taka potreba po tem v Evropi. Ne. Da pravičujem, da posegam še zelo veliko. Jih je Swinburne EKR. E. Hvala lepa, hvala gospod Hoyer za vaše komentarje in uh, tako kot ostali kolegi bi se osredotočila na EFSI, ki uh, ni nastal kar tako čez noč. Prejšnji ponedeljek ta parlament je dejansko eh, omogočil zakonodajo za um, pilotne obveznice. In nekateri menijo, da so to neke vrste predhodnik in vzorec za ta širši projekt Evropskega strateškega sklada za investicije. Torej, eh, tere, eh, če bomo eh, omogočili torej, izvajanje teh obveznic za pilotne projekte, bomo morali preverjati, kako so se odzvezali ti projekti, bomo morali oceniti, kateri so rezultati pilotnih projektov, preden sprožimo to, ta ogromen sklad, ki bo predvideval bistveno vzvodje. Torej, uh, leta 2011 Evropski svet je zahteval, da se bo uh, do finančni instrumenti ocenjevali glede na učinek vzvodja v primerjavi z ostalimi finančnimi instrumenti in kar zadeva udeležbo zasebnih institucij. Torej, kar zadeva pa m, mm, obveznica pilotne projekte, smo sestavili zelo dolg seznam, za katere želimo, da bi jih neodvisno ocenjevali do leta 2015 po potrditvi te eh, operacije je. In dejansko bi morali pokriti dodano vrednost eh, druge instrumente držav članic, druge eh, obstoječe sisteme dolgoročnega zadolževanja, zato da ocenimo tudi eh, predvideno tveganje, zato da ne prije do izkrivljanja trga in eh, potrebno je oceniti torej tudi finančno izvedljivost eh, in eh, strošek za izdajanje obveznic, kako bo to vplivalo na trg obveznic in tudi, kar zadeva trg odajanja javnih naročil. In pri tem bi bilo treba tudi oceniti vse skupaj v primerjavi z drugimi projekti za izdajanje tovrstnih obveznic. Torej, ne vem, če te ocene trenutno potekajo, bi nam lahko povedali pa, kateri bi lahko bili rezultati teh ocenjevati in tega projekta, zato da pač vemo, s čim naj se soočamo, nam lahko malo bolj podrobno poveste, kdaj bomo razpolagali z bolj podrobnimi poročili. Upamo, preden bomo zaključili trialoge v zvezi s tem skladom tja do junija. Eh, če je to pilotni projekt, potem moramo eh, ga imeti možnost oceniti, preden se sprožimo v konkreten projekt. Dejansko ne razpolagam s konkretno časovnico za ocenjevanje eh, te pobude za obveznice za pilotne projekte in vam ne morem zagotoviti pred vašo odl končno odločitvijo o Junkerjevem naložbem na črtu. Ampak nadejam si, da bo komisija pripravljena takrat enkrat do junija. Vsekakor bi vas opozoril, bodite previdni, eh, Junkerjevega načrta eh, ne istovetite samo z pilotnimi obveznicami, to je lahko zanimiv instrument eh, za to, da nekako zaženemo celoten celotno pobudjo, ampak to dvoje se ne ujema popolnoma. Junkerjev načrt je širši. In torej, kar zadeva pa projektne obveznice, bi rekel, da uh, Trenutno poročilo, ki bo pripravljeno ob koncu ocenjevanja, ne bo popolnoma negativen, če ne se tako mehko izrazim, kajti interes, zanimanje, naložbene skupnosti v projektne obveznosti se redno povečuje in to kaže, da uvajanje na trg doslej je bilo uspešno, celo uspešno v tistih primerih, kjer zaradi pač ponesrečenih dejavnikov je bilo potrebno vedno projekte, pilotne projekte prekiniti. To je bila prava tragedija, ampak prednež sploh špekuliramo in Eh, postavljamo domneve o tej oceni. Mislim, da ta ocena bo pripravljena nekje sredi junija, ampak eh, ne vem, če se motim. Eh, bi rekel, da predem podajam kakšne napovedi, mislim, da smo lahko dokaj optimistični, da rezultati bodo pozitivni in za jasnejšo časovnico se bom lahko povrnil k vam ob naslednji priložnosti, ko bomo razpolagali z bolj podrobnimi podatki. Za Alde, gospod Ječik. Thank you, chairman. Hvala, eh, predsedujoči. Tudi predsednik Hojer, eh, zadovoljen sem, da lahko gotovim, da gledate na MSP kot na vašo prioriteto to, da z določene perspektive ali imamo negativne dejavnike, ki vplivajo na dostopanje do finančnih sredstev za MSP-je in še bolj pomembno, kako se lahko tega lotimo v prihodnih programih in kako se lotimo lahko teh dejavnikov v sklopu Junkarjevega načrta. In eh, lahko nam tudi obrazložite, kako gledate na sinergije med obstoječim programom in Junkarjevim načrtom, ko gre za uh, posojanje uh, eh, MSP-ja. Hvala. Izvolite, predsednik. Hvala. Dostopanje do finančnih sredstev za MSP je hud problem za Evropsko unijo in ne samo za države, kjer bi pričakovali te težave. Uh, ampak tudi eh, za države, ki jih je kriza posebno prizadela, eh, imamo težave torej, eh, za dostopanje do bančnih posojil. To je pa težava tudi za bolj uspešne države, ki imajo visoke stopne rasti, razpoložljivost manj, majhnih bančnih posojil za majhna podjetja je problem tudi na nizozemskem in na švedskem. Torej moramo delati na tem tudi v prihodnje, moramo diversificirati ta produkt. Egipta in eh, seveda eh, vedno iščemo neke utemeljitve in želimo pritegniti eh, banke k delovanju. Včasih pa za banke je to vrstna aktivnost predraga, preobremenjujoča, zato želimo spodbuditi javne banke tudi na lokalni, regionalni van in zasebne banke, da povečujejo posojila za MSP, s tem, da ponujejo produkte, ki naj olajšujejo omogočujejo MSP-jem dostopanje do teh eh, sredstev, ampak to je težava. Moramo nemudoma razviti v Evropi kulturo lasniškega kapitala in direktne participacije pri financiranju majhnih podjetij. In eh, zato Junkerjev načrt eh, ravno želi zagnati to in dati zagona s tem skladom za strateške investicije in um, v preteklosti podobni projekti so bili v celoti skoriščeni. In potem pa kar zadeva sinergije med tema dvema komponentoma naših dejavnosti. Um, to je kar uh, zahtevno, kaj ti osnovna zamisel Junkarjevega načrta je to, da nam omogoči, da se odločimo za uh, investicije, tako za velika, za mala podjetja. Uh, ki zaradi svojih značilnosti tveganja pod navadnimi pogoji ne bi bili deležni finančnih sredstev in posojil. Eh, to je kriterij in velika večina naših dejavnosti se bo eh, osredotočala na tako imenovani stari biznis, stare posle, eh, kjer pač in vse, kar no, vse novo pa se bo financiralo iz Junkerjevega načrta, drugače pa bomo imeli bančna posojila. Hvala. Hvala lepa. Ngue McCarthy. Hvala lepa. Dobrodošli, eh, predsednik eh, Hoyer. Torej, moje vprašanje v povezavi z eh, Junkerjevim načrtom in vem, da ste izpostavili to, da projekti, ki bodo izbrani, bodo ločeni od politike in da se bo ocenjevalo izvedljivost teh projektov. In katere mehanizme mislite, da boste uporabljali za to, da boste zagotovili glavnim deležnikom, da a, politiki tudi na regionalni a, a, ravni ne bodo posegali v ta investicijski seznam in a, to je tudi a, ne nazadnje botrovalo krizi v preteklih letih, kajti vsak je hotel imeti svoj delež v teh paketih. Torej, recimo na Irskem eh, zadnja leta potekajo razprave na akademski ravni glede perspektive financiranja strani EIB-ja in sicer, če bi pri tem upoštevali predvsem države, ki so najbolj občutile to krizo, če bi uporabili mehanizem za poseben sklad, ki naj bi eh, pravzaprav eh, upošteval večji del tega mehanizma za spodbujanje večjih naložb v tistih državah, kjer, najbolj, kjer so te naložbe najbolj potrebne. Želel bi slišati, kaj mislite o tem in potem pa še investicijski program in komisija. Ali EIB eh, razpolaga s eh, načrti in mehanizma za zagotavljanje, da investitorji. ki eh, trenutno delujejo tudi eh, v okviru davčnih oaz, eh, ne bodo, se ne bodo posluževali teh sredstev tudi za izogib sredstev. Hvala. Hvala lepa. Mi želimo zagotoviti ustrezen nadzor, zato da bo prišlo do spoštovanja vse zakonodaje na tem področju in torej bomo preverjali solidnost projektov, zato da ne bi prišlo do uporabe naprimer davčnih oaz. Eh, to pa terje kar nekaj dela in eh, to predpostavlja celo vrsto posledic. Gre za vprašanje tudi ugleda za najpomembnejše banke. Recimo, ko gre za vprašanje davčnega izogiba oziroma davčne utaje, pranja denarja, to je zelo pomembno tehno vprašanje. Mi nočemo absolutno biti upleteni v take eh, zadeve in primere. To je izredno pomembno področje za nas. Seveda ne moramo izključevati, da se kaj takega lahko dogoti, ampak bomo poskušali biti čim bolj previdni, čim bolj napredni tudi pri, eh, pri preverjanju takih eh, primerov. In potem pa. V povezavi z financiranjem MSP-jev v državah, ki so bile posebno prizadete oziroma nasplošno v državah, eh, spominjam se dobro razprave, ki smo jo razvili na ECOFIN-u z finančnimi ministri, kajti moram se jim razložiti, da če želijo zagotoviti torej dokapitalizacijo bank, potem vsi morajo doprinesti k temu, z, in uh, takrat velike države so reke v redu, dobro, potem bi morali plačevati 1,7 milijard v ta uh, sklad in ali bomo imeli preferencialno obravnavo ali pa bomo dobili ta, ta, ta 1,7 milijard plus mnogokratnik, ampak nišče tega ne ve. Uh, nekateri razmišljajo, da morajo imeti pravični donos od tega, ampak to je razmišljanje iz uh, pred uh, več desetletij in se, še vedno se borimo proti temu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 Seveda, vsi, ki a, sodelujejo pri tem, lahko pričakuje, da a, bo imel določen no-, donos od tega in več kot pa a, od dejavnosti EIB-ja, ampak to ni nujno sorazmerno in torej se moramo, sredstva moramo sredotočiti na tiste območja regionalno, kjer jih najbolj potrebujo, kajti nekatere države so bile posebno prizadete oziroma sektorsko, kajti določeni sektori so bili posebno prizadeti zaradi krize in moramo torej pokazati solidarnost Evropske unije do tega in zato imamo zelo neuravnoteženo schemo eh, izposojanja in eh, se, to, to posojanje se osredotoča bolj na države, ki imajo posebne potrebe. In torej se ne smemo čuditi, da država, država ki eh, ima največjo stopnjo investicij po osebi, je Cipr. In dejansko. Eh, države, ki v celoti beležijo največje, eh, največjo, največji delež posojil, pa sta Španija in Italija. In eh, torej, se pravi, da tukaj ne gre samo za to, da se osredotočamo samo na te države, seveda tudi prejemamo prošnje po posojilih tudi iz močnejših držav članic Evropske unije, vsekakor, kar zato, da bomo lahko zagotovili 70 do 80 milijard v obveznicah vsako leto. Tudi e, investitorji izven Evrope e, si želijo e, ogledati naš portfel in zato seveda moramo vlagati tudi v države, ki niso najbolj pod pritiskom zaradi krize. Torej, vsekakor ne so razmerno izposojenje, ne bo šlo nujno za pravični donos, tu, ampak se bomo osredotočali na tiste, ki nas najbolj potrebujejo in uh, na Irskem to je bila res eh, zelo pomembna zgodba o uspehu. In um, torej Evropska unija je eh, pri vsem tem pomenila um, od, odločno podporo. Jaz tudi še enkrat upozorim na pet minut. Sedaj pa Urtasun, zeleni poročevalec za letošnje poročilo parlamenta. <clears throat> Hvala lepa. Najprej naj se vam zahvalim za dobro sodelovanje z vami v zadnjih eh, tednih za letnim poročilom. Imam tri vprašanja, ki jih želim postaviti. Najprej moja skupina je dokaj zaskrbljena zaradi določenih projektov, ki so bili uloženi eh, prek eh, seznamov želja v sklopu Junkerjevega načrta strani držav članica nekateri projekti sploh niso skladni z eh, politiko Evropske unije in tudi niso skladni z eh, novo energetsko politiko, ki naj bi jo razvili. Želel bi vedeti nekaj več v zvezi s tem, kako eh, bomo obravnavali te vloge, te prošnje, kateri je pristop vaša banka. Drugo vprašanje potem, katera, kateri je razmerje pri vzvodju, ki je bi torej vzvodje naj bi bil znašalo 18, a mnogokratnik naj bi bil 18. Ali ste opravili kakšne ocene v zvezi s tem, nam lahko malo bolj, eh, bolje obrazložite empirično, kako boste prišlo, do, prišli do tega vzvodja. In tretjič, sicer mm, nisem želel spraševati po projektu, eh, ampak ker ste ga. A, eh, It is more a tragedy for the Spanish citizens which would have to pay. Um, mm, torej, uh, projekt, ki je zadeval tudi uh, Španijo, uh, ki ste ga tudi opredelili in zaznamovali kot pravo tragedijo, uh, ne vem, če nameravate uh, kakorkoli ukrepati, da se to ne ponovi. Hvala, izvolite, gospod Hojan hvala lepa. Najprej v zvezi s mm, skrbmi, ki so povezane z projekti. Uh, Eh, jaz delim te skrbi in eh, tukaj smo prejeli seznam eh, kar 2000 projektov za, milijard, za vrednost več kot 1000 milijard evrov in to ni realistično. Seznam je bil sestavljen, ker v Ekofinu so nekateri povdarili, da takega seznama nimamo. Potem smo pa vprašali države članice, različne institucije in organe, zato da bi ugotovili, kateri projekti bi lahko bili zanimivi zanimivi. Zdaj pa smo prejeli res očarljive projekte, ki jih imamo tukaj v tem seznamu, imamo pa tudi a, eh, take, ki so za usmeti. In a, ehm, seveda. A, ehm, Tukaj uh, gre tudi za uh, dobro mero, uh, tako uh, pravzaprav uh, neuresničljivih želja in uh, če govorimo o, ena, o 1300 a, milijardah evrov. A, seveda, vse to a, bi lahko privedlo do določenega deleža a, res tehtnih in izvedljivih projektov in zadovoljen sem na tem, da investicijski odbor, a, ki mora delati ravno prav tem, pri tem izboru, je depolitiziran odbor. Ampak, a, gospe in gospodje, eh, moram povedati, da mi smo politična banka, obstajamo, ker obstaja, je prišlo do politične odločitve, imamo določeno politično poslanstvo, politiki nam dajo usmeritve. In eh, to je torej podlaga za oblikovanje eh, prioritet, političnih prioritet, ki jih zasleduje naša banka. Tradicionalno smo se sredotočali na strateške investicije, zdaj pa vedno bolj na inovacije, vedno bolj na MSP-je leta 1995 eh, sploh nismo razmišljali o tem, da bi AIB lahko financiral majhna podjetja. Ampak potem postopoma v zadnjih 20 letih v vedno večji meri eh, z obnovljivimi viri, podnebnimi spremembami in tako dalje, smo se vedno bolj tudi usmerjali v energetsko učinkovitost. To je politični mandat, ki ga vi in svet oblikujete za nas in ki se ga moramo držati. In torej to bo privedlo tako upravo kot tudi tudi uh, vse ostale upravne organe do tega, da pač izvajajo določene uh, aktivnosti, kajti bomo morali preverjati programe, ki kažejo določena jamstva uh, in ki so prikladni tudi za izpolnjevanje teh kriterijev. Kajti, vaše proračunska jamstva bomo morali uporabljati na korekten način, pravno in politično. Potem pa, kar zadeva a, a, razmerje za vzvodje, a, e, mislim, da je preuranjeno vam zagotoviti neko številko. Po koncu tretjega obdobja bomo lahko podali bolj natančne a, e, informacije in podatke. Ne želimo biti preoptimistični, ampak obljubljali smo faktor 18 kot mogokratnik. A, in mm, mislim, da za preostalo obdobje treh let eh, ne bomo, mislim, da bomo morda lahko celo dosegli mnogokratnik oziroma faktor 20. Ampak seveda moramo biti previdni, ko govorimo o Junkarjevem načrtu, kajti za Junkarjevim načrtom se želimo lotiti bolj tveganih projektov in torej mnogokratnik, to torej je boljši izraz, eh, mora biti eh, nekoliko manjši. Hvala. Hvala lepa. Ja, čas na, časa nam zmanjkuje, imamo še veliko drugih govornikov, ki bi želeli postaviti vprašanja za EFDD Marko Dzani. Eh, grazie, Hvala, predsedujoči, hvala lepa, predsednik Hojer. Skušal eh, bom eh, izraziti hude eh, in najpomembnejše dvome, ki jih imamo v zvezi z delovanjem tega naložbenega sklada, investicijskega sklada in upam, da nam boste lahko nekoliko pojasnili stvari, kajti bodi si komisarka Tajnen na odboru za proračun, kot v našem odboru ni bil dovolj jasen. Prvi dvom zadeva operativno delovanje tega sklada kolikor sem razumel, bo ta sklad zagotovil določena jamstva za naložbe in potem zasebni investitorji bodo podali na voljo denar eh, na podlagi te garancije, ki bo kot prva nosila recimo tveganje za morebitno izgubo. Torej, je lahko problematično to, da ne bomo imeli upfront plačila iz strani tega sklada, ampak samo neko jamstvo, torej se lahko postavlja problem tudi ocenevanje tega jamstva, kaj se lahko zgodi v primeru, da v določenem projektu, ko se večkrat dogaja v Italiji v zvezi z sredstvi EIB-ja, pride do korupcije in Evropska komisija ali pa sklad odloči, da umakne jamstvo ravno za zato, ker je prišlo do primera korupcije. Potem pa, ko gre za izbor projektov, mnogi so že eh, veliko povedali eh, o tem, ampak pomembno je zagotoviti preglednost in de, dejstvo, da ta sredstva so namenjena financiranju projektov za trajnostni razvoj. To je v poslamstvu EIB-ja, eh, torej trajnostni razvoj je zajet, ni. Eh, stvari niso vedno, se niso vedno tako razvijale, ampak upamo, da a, ko govorimo tudi o projektnih obveznicah v sklopu EIB-ja, da bomo spoštovali to načelo. Lansko leto EIB je financirala primer podje, italijansko podjetje Eni za a, iskanje a, naftnih brevcev v sredozemlju in razumemo, kako je to skladno z trajnostnim razvojem. Druga stvar, časovnica. A, gre za tesno časovnico delavnico, če eh, bo vse delovalo, če sklad bo postal res eh, čimprej operativen, imamo pa vseeno veliko dvomov o tej časovnici um, pred, um, polo, pred junijem 2015 ne bomo imeli operativne instru, zakonodajne instrumente za delovanje sklada in še predtem imamo več kot 2000 projektov, ki jih je treba oceniti. Nekateri analitiki menijo, da bomo potrebovali od junija 2015 saj še eno leto do 2016, zato da bo prišlo do prvega evra, ki bo uh, eh, uh, eh, uložen. In potem še nekaj, kako zagotovite. Eh, sistem, eh, torej EIB se bo oziroma sklad se bo financiral z eh, kapitalskega trga za 60 milijonov, e, milijard evrov za obdobje treh let in kako vse to ne bo vplivalo na bonitetno oceno EIB-ja. Hvala lepa, izvolite gospod Hoja. I think I had a flaw in the translation. Mislim, da uh, je prišlo do napake pri prevodu, pravi gospod Hoyer, ker tukaj ne govorimo o Evropski centralni banki, ampak o Evropski investicijski banki. Eh, it would be pretty flawed argumentation. Vsekakor eh, mislim, da lahko povem, da se jamstva zagotavljajo, ker projekti se morajo držati načela nične korupcije. Eh, to mora biti vse skladno z našimi pravili. Če pride če do eh, nastopa nekega primjera korupcije, eh, potem je jamstvo neumestno. Torej, jamstvo služi zato, ker gre za neko tvegano, gre za tvegan projekt torej na prošnjo evropskih institucij, naprimer, bi lahko se odločili financirati naprimer projekt, ko gre za razvijanje cepiva proti eboli oziroma za druge raziskave na področju tuberkuloze recimo mm, imamo morda na svetu neko podjetje, ki eh, razvije zelo učinkovito, eh, učinkovito cepivo proti eboli, ampak um, potrebuje določena finančna sredstva, ni pa zagotovljeno, da bodo uspešni z razvijanjem svojih dejavnosti. In to je logika, zato smo mi tu torej Evropska unija jamči se svojim jamstvom, ki pravzaprav mora nekako absorbirati prve morebitne izgube za tiste, ki nameravajo uložiti v tvegana, tvegane projekte. To je vse nič več in nič manj. Ko gre za trajnostni razvoj, soglašam z vami, eh, predvsem ko gre za dejavnosti, na tem področju, ki a, so lahko izredno zanimive. Vi ste omenjali vsekakor primer Castor. A, to a, je lahko zelo zanimiv a, primer, ali res a, razpolagamo z vsemi podlagami za sprejemanje takih odločitev. V zadevi Castro smo morali računati na znanstvene storitve inštitutve oziroma zavode držav članic in konec konca se je izkazalo, da neka, nek zavod, neke izkušnje, ki so bile absolutno zelo temeljito oblikovane, so pa a, prišle do neke napačne ocene in a, zaradi tega moramo biti izredno previdni in se moramo tudi učiti iz teh primerov. Ampak to, kar je dobra novica pri vsem tem, je to, da karkoli se že dogodi z zakonodajnim postopkom tu v parlamentu in s trialogom, mi bomo vsekakor, oziroma smo že začeli z Junkarjevim načrtom, smo začeli že predhodno financiranje z warehousingom in torej moram reči, da mi poskušamo že zdaj biti aktivni, že v tem trenutku. Hvala lepa, sem ostani poslanci Benamono. Gospod predsedujoči, imam tri vprašanja. Prvo uh, zadeva uh, naložbeni načrt gospoda Junkerja. Uh, EIB naj bi eh, zagotovila 5 milijard in potem 6 milijard iz evropskega proračuna. Sprašujem, kako nameravate pritegniti zasebne naložbe za to, da bi prišli do teh a, a, 315 milijard, torej z mogokratnikom 15. Dejansko a, eh, videti je, da vzvod je zelo šipko in a, eh, ne vem, kako mislimo, da doseči cilj 315 milijard. Tretja točka, eh, šibkost rasti v Evropi in eh, tveganje strukturnega nazadovanja, kar je postaja vedno bolj očitno in torej sprašujem se, kaj meni o tem EIB se eh, v povezavi s svojim poslanstvom. Ne bi lahko del vašega proračuna namenili tudi dejavnostim zunaj Evrope, ampak očitno določeni naložbeni načrti izven Evrope niso prišli do nikakršnih zaključkov, naprimer z um, ehm, Korejo, Eh, oziroma potem določene naložbe v Afriki, v eh, rudnike, v Zambiji naprimer in kateri je torej delež EIB-ja, ki spada po sklop člena 209 ali ne mislite, da bi bilo potrebno vsa sredstva in vse aktivnosti in projekte osredotočiti zgolj na Evropo, ne izven Evrope. In potem še zadnja točka, prihodnost Grčije. Nekateri trdijo, da prihodnost Grčije postavlja pod vprašaj uh, prihodnost evra in torej EIB bi, se mora, bi vse svoje napore moral usmeriti tudi v to državo. Hvala lepa. Gospod predsednik, izvolite. Wenn schwache Projekte dabei sind in dieser Liste. Torej. Naj bom popolnoma jasen. The projects that have been proposed with kritičnemu projektu, ki so bili predstavljeni strani držav članic. Veliko je dobrih projektov, so pa tudi taki, ki se mi zdijo zelo pomankljivi. In ti vsekakor ne bodo naredili testa za evropsko jamstvo in tudi ne bodo naredili testa za uh, bančno izvedljivost oziroma privlačnost financiranja strani bank. Uh, Eh, vsekakor se lahko zmotimo pri oceni projekta, iz tega se potem nekaj naučimo in to je del vsega skupaj. Ampak če si pogledamo bilance bank zadnjih 50 let, eh, potem boste videli, da je bilo izgub zelo malo. Banke tega pravzaprav ne poznajo. Res pa je, da nismo institucija, ki maksimizira eh, dobičke. Mi dosegamo dokaj dobre rezultate. Eh, imamo tudi zbrane rezerve, ki eh, jih imamo za potrebe nujnega ukrepanja. Torej, pri projektih moramo biti res odločni in strogi. In uh, najboljši test je, da prepričamo mednarodne investitorje. Uh, naložbena skupnost nas bo zelo tesno spremljala in opazovala in uh, Eh, denarja ne bo toliko, če se bomo zmotili. Kar se tiče EU, eh, vsekakor podpiram dejavnosti Evropske unije in tudi bank eh, izven EU. Kadarkoli ima Evropska unija kakšno vprašanje razvojne politike, podnebnih sprememb, energetske učinkovitosti po svetu, vedno se obrnejo na nas in predsednik komisije, Eh, se obrne na nas eh, eh, visoka predstavnica tudi in vedno govorijo z nami, ko ima Evropska unija kak predlog. Sam tudi prihajam iz zunanje politike in sem vsekakor za to, da bi Evropska banka bila dejavna tudi izven EU. Če želimo stabilizirati situacijo v Ukrajini, bo to pomembno. Če nam bodo nekega dne dovolili spet delovati v Rusiji, če se bo Rusija premislila, potem bo Evropska unija dan ta način v teh sosednjih državah postala bolj privlačna. Odigrati moramo vlogo stabilizatorja eh, na jugu, potem eh, stabilizirati situacijo, ko gre za širjenje ebole. Eh, tako da ne smete podcenjevati našega delovanja izven EU. Hvala lepa, ELS, Werner Langen. Hvala lepa. Predsedoči, delo EEB v preteklosti je bilo dobro. Veliko pozitivnih projektov imamo v Evropi in izven Evrope, to ni. Sporno, pri Junkerjevem načrtu pa gre za nove perspektive, kako mobilizirati zasebni kapital in podpreti bolj tvegane projekte. In tu imam več vprašanj. 2000 projektov držav članice predlaganih ali bo tudi zasebno gospodarstvo lahko prijavilo projekte ali pa ste ta del popolnoma izpustili. Drugič, o MSP-jih smo že govorili. Mislim, da imamo veliko potrebo po začetnem kapitalu za mlade ljudi, ki imajo zamisli. V veliko delih sveta to financiranje deluje bolje in zato mladi odhajajo tja. Imamo tukaj kaj, kar nadgrajuje trenutno opredelitev MSP in potem, če želimo odpraviti razkorake naložbene in druge, moramo razmisliti o tem, kako bi spremenili predpise, naprimer javni razpisi, bili ste član nemške zvezdne vlade, včasih zdržite v Nemčiji. In v Nemčiji smo imeli zakone o izjemah, o davčnih olajšavah. Tukaj je bilo naprimer zapisano, da se predpisi hitreje pregledajo, da ne bo se sledilo dolgotrajnim obdobjem, ki so predvidena. Bi to tudi lahko bilo nekaj, kar bi uporabili tukaj? kajti načrt Junkerja in Timmermansa ne zadošča. In potem še eno vprašanje, kako bomo v glavi vseh udeležencev, ne vaši, tudi v odboru za proračun, da bi tisti zasebniki, ki se udeležijo teh projektov, da bi imeli donos. In naprimer projektne obveznice. Tukaj sem bil tudi poročevalec na to temo. Še vedno ne vemo, kako uspešne so bile. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar se tiče projektnih obveznic, o tem bom spregovoril kasneje. To je potrebno razložiti. Sedaj pa zasebni projekti, to se mi zdi pomembno, seveda. Vsak je dobrodošel, da predlaga tudi zasebne projekte države članice. Konkretno tudi nekatere predlaga zasebne projekte. Manjka pa v Nemčiji in Evropi, še prav posebno pri nas, kultura začetka, da nam lahko tudi spodleti, če nekdo pri nas ustanovi majhno podjetje in mu potem ne uspe, propade, potem je prizadet za vse življenje. V Kanadi pa to lahko stori. Lahko začne potem ponovno kje druge in dobi podporo. To potrebujemo. Zato je pomembno, da je Evropski investicijski sklad tak, da se osredotoča še prav posebno na začetna podjetja in sicer ne samo s kapitalom, jamstvi, temveč tudi s poslovnimi angeli. In to Evropa potrebuje. Prav tako pa moramo spremeniti mentaliteto. Ljudje mora biti omogočeno, da jim tudi spodleti, kar se tega tiče. Nekoč sem bil pomemben na Evropskem organu in ljudem je postalo jasno, koliko tveganja bo in kaj pomeni dodatno tveganje. Da potem narašča verjetnost izgub. In potem je bilo tako vprašanje, ali Evropska unija načrtuje izgube. Ne, seveda ne, ampak verjetnost je višja. In to je ta mentaliteta. Vse je zagotovljeno vse mora biti zavarovano in tukaj potrebujemo nekoliko ameriškega duha. Mislim, da bi torej tak predlog, da bi govorili o lešavah, zmaševali administrativno breme, to je upravičeno, ta pobuda lahko pride tudi iz parlamenta. Ne sme biti, da imamo v Evropi vedno znove proizvode, postopke, svetovne prvaki smo. In tik pred dajanjem na trg, pa potem to nam nekako uide iz predoči iz Evrope in gre potem to v Korejo, na Japonsko, kamorkoli že in gre tam na trg. Torej, tega vprašanja se je tudi potrebno lotiti. Ljubba je SND. No, encore, uh, Hvala lepa, predsedujoči. Tehnično vprašanje v zvezi s tem načrtom. Želeli bi vedeti, ali se znam uh, načrtov uh, strani držav članic je dokončan ali pa ne. Imamo dobre in slabe projekte in potem še nekaj, ali uh, vaše, eh, nove, eh, vaše nove službe za svetovanje bodo lahko pomagale tem državam, ki niso znali oblikovati ustreznih eh, projektov, ali bo ta eh, svetovalna služba služba na voljo za vse, potem pa tudi ta a, delovna, nepolitična delovna skupina, strokovna skupina, kdo jo bo izbral, ste to vi ali pa Evropska komisija in kdo jo bo, kdo jo bo sestavljal, predstavniki držav članič, e, strokovnjaki, kateri strokovnjaki, ali bo to bankiri ali pa vodje podjetij, torej podjetniki ali pa ocenjevalci e, projektov. E, Države članice se sprašujejo po tej, po tej delovni skupini, potem kateri kateri bodo kriteriji za izbor. Eh, seveda, vi ste že govorili o ekonomski izvedljivosti in tako dalje, ampak ne bi bilo dobro, da zastavimo dovolj široke kriterije za to, da si ne zapremo vrata, ampak bi lahko mi države članice nekaj več zved, torej mi poslanci lahko nekaj več zvedli z temi kriteriji v naslednjih mesecih in potem pa eh, tudi eh, učinek vzvodja. Mnogi opozovalci so zelo začudeni nad vašim optimizmom. Vi ste rekli, da bi lahko celo prišli do faktorja 18 ali celo 20, ampak ali no, ni to morda nekoliko preoptimistično ali imate morda že določene izkušnje z projekti, ki so že delovali, se izkazili za uspešne in ki lahko potrjujejo te, ta predvidevanja in potem pa še zunanja perspektiva. Ali bo Vaša banka še dalje financirala celo vrsto projektov zunaj meja Evropske unije. E, boste e, ocenjevali e, stopnjo uspešnosti pri tem in potem poročilo računskega sodišča v zvezi s temi finančnimi e, naložbami zunaj Evrope. Ne mislite, da bo lahko računsko sodišče imelo tudi kaj ugovarjati in naj se povrnem tudi k podpori a, podjetjem, kot so povedali številni kolegi. Ne mislite, da EIB kot vse ostali vladi z ozirom tudi a, eh, na a, eh, a, eh, potem soočenje z bonitetnimi agencijami. Ne mislim, da bi bilo dobro, da EIB lahko opredeljuje svoje kriterije za ocenjevanje tveganja, raje kot da, da bi se posluževala kriterijev, ki jih uporabljajo bonitetne agencije. In potem pa še fiskalni vidiki. Ali mislite, da mm, bi bili pripravljeni tudi uh, Eh, nekako jasno zapisati, kako eh, se boste soočali z finančnimi posredniki, ki delujo tudi v davčnih oazah. Hvala. Glede prvega in eh, zadnjega vprašanja lahko rečem da, povsem jasno je to. Potem drugo vprašanje kvalifikacije držav uh, za odbore. Uh, O tem bo odločala komisija z izjemo določenih članov, ki bi jih lahko delegirala tudi EIB. Eh, razmislili bomo o ljudeh eh, z izkušnjami, z eh, dolgoletnimi izkušnjami, mm, ampak to morajo biti ljudje, ki niso več v bančništvu, morajo pa tudi biti odgovorni do vseh vas potem eh, kriteriji za države članice. Eh, o tem je še prezgodaj govoriti. S komisijo smo imeli eh, že zgodne razprave o tem. In mislim, da bo treba politične prioritete najprej postaviti, to je Evropska unija vedno naredila, potem pa pogledati, kako bodo kriteriji ustrezali tem političnim prednostnim nalogam in področjem vendar pa je zaenkrat še prezgodaj. Potem pa še multiplikator. Nisem rekel, da bi si lahko predstavljal ta faktor uh, tudi, eh, torej da doseže ta faktor tudi številko 18 ali 20 eh, v Junkerjevem načrtu. Sem zelo optimističen in uh, to verjamem, uh, vendar pa mislim, da pri tveganih projektih moramo iti nižje. Uh, Zato eh, sem govoril, da bi ta faktor lahko dosegal uh, eh, okrog 15. Eh, ne moremo pa biti zaenkrat še tako natančni, da bi točno povedali, kakšen bo ta mnogokratnik, zato potrebnih še veliko analiz. Sam se ne bi odločil za mnogokratnik 18, ko gre za tvegane projekte glede posebnih poročil računskega sodišča, pa tukaj nimam nobenih zadržkov. E, naše sodelovanje z računskim sodiščem je zelo tesno, etroat, kot rečete po francosko in e, zato s tem nimam nobenih težav. Če imate mandate Evropske unije izven EU, potem se lahko zgodi, da bo analize težko izvajati, eh, okolje je tudi eh, bolj težavno. In to je torej tvegano okolje, zato sem hvaležen vsem, ki pri tem sodelujejo in ki podajo eh, zelo natančno oceno glede tega, kaj je na terenu potrebno. Ampak Evropska unija ima sosedsko politiko, zunanjo politiko in eh, razvojno politiko. Hvala lepa še dva. Najprej ELS, Danuta Hrubna. Aj, um, hvala, predsedujoči. Rada bi se vrnila na majhna in srednja podjetja, ampak v drugačnem kontekstu. Uh, Eh, Junkerjev program je dolgoročni investicijski načrt, torej rasti ne moremo pričakovati že jutri, ampak majhna in srednja podjetja so nekaj posebnega v tem načrtu. In moje vprašanje za vas bi bilo naslednje. Ali se vam zdi možno na podlagi vaših izkušenj, da to okno za majhna in srednja podjetja odpremo hitreje kot za druge projekte, tako da bi tukaj rast dosegli prej? Moje naslednje vprašanje pa zadeva naslednjo temo, vsote in vzvodje. Vse to je zelo pomembno, kot vemo, ampak pri tem investicijskem načrtu ne gre samo za zmogljivost doseganja vzvoda. Torej, zanima me, ali bi lahko ocenili, eh, zdaj, ko si že predstavljate, kakšna bo selekcija eh, programov, ali bo prišlo do izboljšav na področju rasti, investicij, eh, inovacij in raziskav, ali bomo lahko zagotovili, da bomo imeli projekte v sektorjih, ki imajo pravi potencial za inovacije in konkurenčnost. Eh, še eno bolj tehnično vprašanje pa zadeva javno naročanje. Ali mislite, da smo dosegli fazo, ko bi bila potrebna standardizacija? v zvezi s eh, projekti oziroma naročili za projekte? Ali bi potrebovali kaj takega? Gospod predsednik, ena in tri, da potrebujemo več standardizacije, tudi ko gre za infrastrukturne projekte. Eh, projekti morajo biti bolj sledljivi tudi za investitorje po svetu. Eh, v Davosu prejšnji teden je bilo veliko investitorjev, zavarovalne družbe, so bile tam in te iščejo eh, možnosti za eh, naložbe. Torej, če bi jim to omogočili, bi te družbe to z veseljem naredile. Eh, ampak javna infrastruktura se mora v tem pogledu še razviti. Tukaj bo potrebnega še nekaj dela. Prvo vprašanje, ali lahko prej začnemo z majhnimi in srednjimi podjetji, da lahko in tudi bomo. Uh, Evropski investicijski sklad je pripravljen za to in investicijska banka prav tako. Glede večjih projektov, ko gre za večje investicije, pa je eden od kriterijev zdaj za nas tudi to, da si ogledamo, kateri projekt bi lahko čim prej začeli. Ni zelo prepričljivo v trenutnem gospodarskem okolju, da financiramo nek projekt, ki bo prinesel rezultate šele čez 8 let. Eh, ljudem, javnosti, parlamentu moramo pokazati, da lahko že v enem ali dveh letih dosežemo nekaj vidnega, neke vidne izboljšave. Eh, potem pa še centralno vprašanje, srednje vprašanje, ki ste ga postavili. Rekel sem že v svojem uvodu, da bo eh, načrt Junkarja deloval samo če bo okolje ustrezno in če bodo pogoji izpolnjeni. Zato pa moramo spremeniti reformni proces. Ta se mora v Evropi nadaljevati. Eh, upravne ovire je treba preseči in bolje je treba izkoristiti proračunski denar EU. To je tako zelo relevantno. Po drugi strani pa si moramo gledati tudi regulacijo, torej upravljanje, ki je še upravičeno Eh, in kje se še da dosegati napredek, kje pa so eh, ovire. Če bomo to proučili, eh, potem bomo lahko uspešni. Ali sem preveč optimističen? Ne vem. Upam, da bodo države članice dobro ukrepale in izpolnile ta predpogoj. Samo tako bo Junkarjev načrt lahko uspel. Tukaj ne gre za metanje denarja. Eh, skozi okno. Vse je zelo dobro premišljeno. Gre predvsem za okolje, kjer bi se to moralo odviti, za pogoje, ki morajo biti izpolnjeni. In uh, če bodo ti pogoji izpolnjeni, potem mislim, da je načrt možno izpolniti. Eh, leta 2012 je prišlo do, do kapitalizacije. Danes sem glede tega bolj sproščen mislim, da mora vsak eh, prispevati, predvsem gre pa tukaj za stabilizacijo nacionalnih proračunov in to se ne sme končati z odpravo regulativnih ovir. Eh, potrebujemo pristop, ki bo veliko bolj eh, inovacijsko orientiran in prav takšno gospodarsko politiko. Hvala, Juan Fernandez Alvarez. Hvala, gospod Hoyer. Najprej se moramo strinjati, da je emisija kapitala uh, bila uh, katastrofa za kredite za novo gospodarstvo. EIB je podobna zdaj bolj eh, neki komercialni banki kot pa razvojni banki in to me skrbi. Skrbi me zaradi Junkarjevega načrta. Eh, torej dohodki, ki bodo prišli eh, eh, iz tega, iz teh naložb, bodo šli najprej za jamstva. In vi boste tudi dobili provizijo 1,1 odstotka jamstev in to se mi zdi pretirano. Poleg tega imamo še dodatne stroške za centralizacijo projektov in uh, to bo pokrila Evropska komisija. EIB pa si pridržuje pravico, da zavrne e, projekte, ki jih je že sprejel odbor tehnokratov, katerega se prej omenjali. Torej imamo ta odbor e, tehnokratov, eh, lahko zavrnete njihove projekte, potem dobite tiste provizije. E, poleg tega e, nekaj zaračunate še Evropski komisiji. In vi eh, govorite o tem, da spodbujate eh, podjetniškega duha. Kakšno tveganje pa eh, prevzemate vi v tej novi strukturi, ki jo predvideva Junkarev načrt? Mm, mm, spet ste pri viziji komercialne banke in ne razvojne banke, kakršna bi EIB morala biti. Rekli ste, da bi se moralo oceniti tveganje takrat, ko odbor ocenjuje projekte. In tako se bo EIB lahko odločila o projektih. E, zakaj bi se EIB enostransko odločala? Gospod predsednik, izvolite. Analizo in... Vašo analizo in politično oceno ste utemeljili na oceni, s katero se ne strinjam. In zato tudi zaključek ni tak, kot je vaš. Mnenja sem in to je v skladu s tem, kar je dal parlament do sedaj, kolikor sem slišal, ko smo govorili o tem, da je svet vedno menil, da je kapitalsko povišanje, kapitalska injekcija za banke bila potrebna, vendar pa imate na eni točki prav. In tukaj vem, da niso vsi zadovoljni. Investicijski odbor v primeru EFSI, bo v večini sestav, bo v večini imel strokovnjake, ki morajo paziti, da je projekt tak, da lahko EU prazame jamstvo za njih. In seveda lahko, da bo prišel do kakšnega priloga tega strokovnega odbora, ki za kakšen projekt, ki bo kasneje zavrnjen. moramo pa zagovarjati našo odločitev, kar se tiče parlamenta, kar se tiče naših delničarjev, vseh tistih, ki spremljajo naše dejavnosti in tudi kar se tiče javnosti. Imamo torej politično nalogo in zato moramo resnično to tudi meriti tako. Torej, tehnokrat bo morda rekel, imamo pet pogoje za jamstva, vendar pa projekt še vedno ne ustreza kriterijem, ki jih ima banka kot politični element. In če bi se tega lotili, potem bi to bilo predvsej eksplozivno. Če tehnokratski odbor pravi, to lahko naredimo, potem pa banka zaradi političnih elementov reče, ne, to ne pride upoštev. Zato moramo imeti institucijo, ki ima politično nalogo, pa še vseeno mora imeti zaupanje trgov, kajti sicer ne bi zbrala toliko denarja vsako leto. In zato mora imeti možnost, da tudi reče ne. In za tem stojim. Hvala lepa, predsednik. Hvala, da ste prišli k nam v odbor Ekon. Upam, da se bo to še ponovilo. Sedaj mi pripravljamo mnenje na jasno pobudo, izmenjaje odborom kont, pa tudi pogovarjali se bomo še veliko krat o Junkerjevem načrtu. Mi kot Ekon želimo intenzivno delati na tem področju. In seveda, tukaj je pomembno strokovno znanje. Denar prihaja iz drugih odborov. Hvala lepa, da ste bili z nami. Jutri pa nadaljujemo ob 8. zjutraj izmenjava z nemškim in italijanskim finančnim ministrom. Od 8. do 9. Točno ob 8. bomo začeli. Vesel bi bil, če bo tukaj še kaj kolegic in kolegov, ne samo predsedstvo. Lep večer, postanek je končan.